Spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni. Nadaljujemo z zasedanjem odbora za proračun. Naš predsednik Jean Artui bo z nami od četrte ure popoldne naprej, zato me je prosil, da predsedujem v času prve ure sestanka. Razprava, ki sledi, zadeva večletni finančni okvir. Kot veste, smo na ravni odbora zjutraj sprejeli resolucijo o dokumentu za razmislek Evropske komisije o prihodnosti financ EU do leta 2025. In soporočevalca Jan Olbricht in Izabel Toma boste oblikovala tudi poročilo, ki ga bomo predstavili in izglasovali na Evropskem parlamentu v prvi polovici naslednjega leta. V vsakem primeru, še preden bo Evropska komisija objavila svoje uradno stališče maja. Jan Levandovski in Žerar Deprej, naša soporočevalca za lastna sredstva, prav tako napredujeta svojim poročilom. Tudi to poročilo bo predstavljeno v približno istem času. Zdaj pa začenjamo z resno razpravo z unanimi strokovnjaki. Danes je z nami Margit Šeracen Štaler iz Avstrijskega instituta za gospodarske raziskave. Z nami pa je tudi dr. Akos Kengel iz Univerzi v Budimpešti. Odločili smo se, da bomo današnjo razpravo razdelili na dva dela. Najprej bomo obravnavali naslednji večletni finančni okvir. V tem primeru bo podala predstavitev Margit Schratzenstaller. Gospod Kengel pa bo predstavil svojo temo v drugem delu. Gre za trajanje večletnega finančnega okvira. Najprej pa boste imela možnost podati nekaj uvodnih besed še soporočevalca, gospod Toma in pa gospod Olbricht. Izvolite. Najlepša hvala, lepo pozdravljam strokovnjaka. Pripravljeni smo se pogovoriti o teh stališčih. Naj opomnim kolege, da imamo zelo natrpan dnevni red. Trenutno smo v fazi priprav večletnega finančnega okvira. Dosegli smo tudi splošni politični dogovor in sicer, da si želimo z vsem končati še pred naslednjim ciklom Evropskega parlamenta in komisije. Ne vem, ali bo to mogoče, ampak to je politični načrt. Najprej naj bi dobili v okviru svežnja predlog Evropske komisije, šlo bo za belo knjigo, financiranje Evropske unije. Tam so nekateri konkretni zneski in predlogi za proračun. Danes jutraj smo glasovali o resoluciji odbora za proračun. O tem bomo glasovali na plenarnem zasedanju v Štrasburu in s tem dokumentom smo se odzvali na predlog komisije podali smo svoje stališče glede metodologije, glede splošnega pristopa, glede glavnih izzivov, s katerimi se bomo morali soočiti. To je torej ta dokument, ki smo ga izglasovali danes zjutraj. Zdaj pa bomo začeli s pripravo poročil na lastno pobudo in pri teh poročilih bi se želeli biti bolj konkretni. Najprej bomo zbirali mnenje iz različnih parlamentarnih odborov, ki bodo lahko podali stališča glede sektorske politike. Najprej kohezijska politika, kmetijstvo, raziskave in razvoj, inovacije in tako dalje. Pripravila bo poročilo na lastno pobudo. Upam, da bo to poročilo pripravljeno do marca. Evropska komisija je obljubila, da bo svoj predlog objavila maja. Ta dokument je poročilo na lastno pobudo, zato je današnji sestanek pomemben. Želeli bi si imeti glavne vsebinske elemente za razpravo v naslednjih mesecih. V tem poročilu, poročilu na lastno pobudo bomo najprej začrtali splošni pristop glede evropskega proračuna in večletnega finančnega okvira. V prvem delu bomo kot Evropski parlament podali stališče glede strukture proračuna. na kakšen način bo torej proračun strukturiran. Zato bo prvo vprašanje, ki ga bomo obravnavali v naslednjih mesecih, to, ali potrebujemo kakšno spremembo. Ali je treba spreminjati strukturo ali pa samo sestavo proračuna. Ali je treba kaj dodati, ali je treba kaj spremeniti in tako dalje. Kako tudi samo filozofijo proračuna. To je to, s čimer se bomo morali ukvarjati v prihodnosti, takrat se bomo morali spraševati, kako to umestiti v obstoječi okvir. Zato potrebujemo tudi določene nasvete, strokovno mnenje in še kako smo hvaležni, da bomo imeli priložnost prisluhniti strokovnjakom glede strukture naslednjega večletnega finančnega okvira. Na to pa še drugo vprašanje, ki bo pomembno sicer ne v našem poročilu, ampak v poročilu gospoda Levandovskega glede lastnih sredstev. Tudi to je pomembno, to bo del celotnega svežnja, ne moramo se odločiti glede našega vprašanja brez lastnih sredstev. Prvo vprašanje, ki se poraja, je, kako je s filozofijo MFF-a, kako je s strukturo večletnega finančnega okvira, ali naj to popravimo, spremenimo, ali naj izpilimo nekatere podrobnosti. Na to pa še nekaj, o čemer se bomo pogovorili. Trajanje večletnega finančnega okvira. Tukaj ne gre le za tehnično vprašanje časa. Razmišljati moramo tudi o učinkovitosti izvajanja politike. Kako lahko na osnovi finančne strukture uvajamo konkretne politične ukrepe. In zato bomo imeli priložnost prisluhniti še naslednjemu strokovnjaku, gospodu Kengelu, glede trajanja. 5, 7, 5 plus 5 in tako dalje, to razpravo že poznamo. Prisluhnili bomo torej strokovnjakom glede prednosti in slabosti različnih predlogov. Naj povzamem. Predstavili bomo stališče celotnega parlamenta marca predtem se bomo posvetovali strokovnjaki, tako da se bomo lahko odločili glede tega predloga. Po predstavitvi večletnega finančnega okvira Evropske komisije pa bomo pripravljeni na pogajanja. In potem, ko bo predlog dokončan, bodo vse skupaj obravnavali na svetu. Tako želel sem vam le predstaviti naš načrt. naš program, pa tudi kako bomo vključili strokovno znanje v naše delo. Nekateri njihovi vsebinski elementi bodo prav gotovo vključeni v naše stališče marca. Izabel. Najlepša hvala, čisto na kratko. Gospod Olbricht je povedal skoraj vse. Bi pa želela izkoristiti ta trenutek, da se obenem zahvalim soporočevalcu in pa vsem kolegom, ki so danes zjutraj zagotovili večinsko podporo temu predlogu. To je sicer šele prva faza, ampak to že napoveduje močan konsens ali pa celo večino pri večletnem finančnem okviru. To je dobro izhodišče. Tako kot je povedal Jan Olbricht, bomo dobili poročilo na lastno pobudo. Na njem so že začela delati Začela so se že sektorska pogajanja z odbori, odbori že pripravljajo stališča. To poročilo bo razdeljeno na dva dela. Najprej bomo imeli del s proračunom, tukaj gre za vsa vprašanja, o katerih se pogovarjamo, o katerih se bomo pogovarjali tudi danes, struktura proračuna, večetnega finančnega okvira in tako dalje. Strukturo naj bi reševali tudi različne težave, po eni strani težave zaradi netransparentnosti, o tem veliko govorimo na tem odboru, torej v razmerju do evropskih državljanov, tukaj gre za prioritetno politiko. Predvideti moramo tudi določeno fleksibilnost v trenutnem večjetnem finančnem okviru. Kot smo ugotovili, to zaenkrat ni bilo ustrezno. Nekaj stvari je treba prilagoditi. Na to pa še vprašanje trajanja, kot smo slišali. Tudi tukaj moramo spraviti dva vidika, po eni strani demokratični vidik, po drugi strani pa upoštevanje volilnega mandata in cikla komisije ter parlamenta. Pri upravljanju strukturnimi skladi pa moramo zagotoviti tudi dovolj prepoznavnosti. Nekateri vidiki so si sicer nasprotni, vendar pa bi morda lahko našli rešitve, s katerimi bi to uskladili. Ne bom podaljševala tega uvoda, zahvaljujem se seveda tudi za resolucijo danes zjutraj, zahvaljujem se vsem sodelovcem, sekretarijatu, političnim svetovalcem, ki so opravili izjemno delo. In še naprej bomo šteli na njihovo sodelovanje, zato sem že naprej zahvaljujem. Pravo delo se bo začelo zdaj z poročilom na lastno pobudo pred pogajanji. Hvala. Hvala Izabel Toma in Jan Olbricht da sta vzpostavila okvir za današnjo razpravo. Zdaj pa bomo nadaljevali s predstavitvami dveh govornikov. Še prej bi želel tudi sam nekaj povedati. To, kar bosta povedala, ne odraža nujnost stališča Evropskega parlamenta ali odbora za proračun. In drugič, oba bosta dobila na voljo 15 minut za predstavitev, potem pa bomo začeli z razpravo. Besedo bosta imela soporočevalca, potem poročevalci v senci pa tudi morda nekateri člani iz drugih odborov, če so tukaj prisotni. Na koncu pa še vsi člani proračunskega odbora. Najprej o strukturi, gospa Šeracin Štadar, izvolite. Najlepša hvala, da ste me povabili na ta zanimiv sestanek v tem zanimivom obdobju. Veselim me, da vam lahko predstavim svoj razmislek o prihodnosti večletnega finančnega okvira. Najprej sem želela povdariti, da bi morali splošni pristop osnovati na prihodnih izzivih in praksah. To ima seveda pomembne posledice za proračun Evropske unije. Soočiti se bo treba številnimi dolgoročnimi izzivi, tudi zaradi širitve. Upoštevati moramo razlike med regijami tukaj so nekatere strukturne težave južnih držav, potem izziv podnebja, energetskega prehoda, demokratske spremembe. Vse države članice se soočajo s tem pojavom. V številnih državah članicah je še vedno zelo visoka stopna brezposobnosti, tudi med mladimi, povečuje se tudi neenakost v dohodkih, še vedno obstaja tveganje revščine, pa tudi visoka stopna revščine in še vedno traja tudi migracijska ali begunska kriza. Nekaj bistvenega, kar se lahko naučimo na osnovi trenutnega večletnega finančnega okvira, je to, da ta okvir ni zadosten za to, da bi se lahko soočili s temi izzivi, ne v smislu izdatkov kot dohodkov. Trenutni MFF premalo prispeva k trajnostni gospodarski rasti in razvoju, kot je to zapisano v strategiji 2020, torej vključujoča in trajnostna rast, to vsi zelo dobro poznate, pa tudi v agendi 2030 za trajnostni razvoj so zapisane nekatere stvari, ki jih ne moramo dosegati. Potem pa še podnebni sporazum iz Pariza. Po našem mnenju mislim, da proračun zagotavlja trajnosti, tako v smislu izdatkov kot dohodkov. Osredotočila se bom na izdatke. tudi sistem EU glede lastnih sredstev je treba reformirati v smislu trajnosti. Najprej kratek pregled obstoječih deficitov zaradi različnih vidikov širitve izdatkov na ravni Evropske unije. Prišel je do precejšnjih izdatkov zaradi ustvarjanja dodane vrednosti zmanjšal se je delež za skupno kmetijsko politiko in splošen obseg izdatkov, čeprav smo opazili določeno zelenitev izdatkov na področju kmetijstva. Zabeležili smo tudi določeno povečanje izdatkov za raziskovanje in razvoj, ampak še vedno mislim, da s tem proračunom zagotavljamo premalo evropske dodane vrednosti. Evropska unija še vedno financira preveč projektov, s katerimi ustvarja le lokalno dodano vrednost. S tem želimo seveda povečati nacionalne koristi za države članice v zameno za nacionalne prispevke. Oni so namreč tisti, ki vplačujejo v proračun EU in to je eden izmed najpomembnejših razlogov, zakaj neto plačnice, tiste države članice, ki so neto plačnice, ne želijo vplačevati top upov tudi zato, da bi ohranili proračun EU. In velika večina državljanov Evropske unije ne vidi nobene koristi, zaradi evropskega proračuna v svojih življenjih. Kljub nekaterih dolgoročnih premikov v smislu prioritet za izdatke, trenutni večletni finančni okvir se še vedno sredotoča večinoma na skupno kmetijsko politiko, skoraj 40 odstotkov vseh izdatkov predstavlja ta politika. Druga največja postavka izdatkov je kohezijska politika, ta znaša približno eno tretjino vseh izdatkov. Povečuje se, čeprav zmerno, obseg izdatkov za konkurenčnost in infrastrukturo, približno 30 odstotkov, to vključuje tudi raziskave. Potem imamo le 2 odstotka vseh izdatkov za razvoj in razvojno pomoč znotraj običajnega proračuna EU, čeprav seveda dodeljujemo skoraj 30 milijarde evrov za razvojni sklad izven proračuna EU potem pa še izdatki povezani s Schengenom, azil, migracije, meje in notranja varnost. To znaša približno en odstotek trenutnega večletnega finančnega okvira. Kar zadeva strateške usmeritve in dolgoročne cilje EU, kar sem prej omenila, trenutna struktura izdatkov kaže precejšnje vrzeli v smislu trajnosti. Izdatki za kmetijsko politiko, podpirajo obstoječe proizvodne strukture znotraj tako imenovanega prvega stebra SKP. Velik delež kmetijskih subvencij se dodeljuje večjim kmetijskim gospodarstvom, v tem se prioritizira tudi konvencionalno kmetijstvo. Drugi stebr, to, kar je usmerjeno v trajnostni razvoj, pa prejema precej nizek delež torej ekološko kmetijstvo, zeleno kmetijstvo, to zaenkrat dosega le eno četrtino vseh izdatkov za kmetijstvo. Še nekaj, kar je zanimivo znotraj skupne kmetijske politike, je to, da kljub številnim reformam, ki so bile izvedene v zadnjih desetletjih, kmetijska politika in izdatke na tem področju še vedno imajo preslabe učinke v smislu porazdelitve regionalnega in osebnega dohodka. Strukturna in kohezijska politika se zaenkrat še preveč osredotoča na tradicionalne infrastrukturne projekte, usmerja se na tradicionalni material in pa infrastrukturo širokega obsega in še vedno tukaj ni dovolj evropske dodane vrednosti. Bogatejše države članice imajo več koristi od subvencij znotraj SKP in pa tudi kohezijsko politiko. To pomeni, da skladov ali pa sredstev iz skladov ne porazdeljujemo revnejšim državam članicam na enakovreden način. To je potrdilo tudi poročilo o kohezijski politiki, ki ga je ravno kar izdala Evropska komisija. Na to pa še izdatki za raziskave, ki veliko prispevajo gospodarski rasti in proizvodni, ter izdatki za infrastrukturo. Tukaj gre še vedno za precej nizek delež celotnega obsega izdatkov. To lahko vidimo na osnovi umestnega pregleda Evropske komisije in navedenih številk. Približno 20 odstotkov izdatkov obzora 2020 je vezanih na podnebne raziskave. In to je seveda več v razmerju do prejšnjega MFF-a. Tam je bil delež približno 10 odstotkov, še vedno pa je to manj od ciljnega deleža ena tretjina. Premalo financiranja je na voljo zato da bi zagotovili ustrezno razvojno pomoč in migracijsko politiko. In tako tudi ne moremo reševati globalne migracijske krize. Uradna razvojna pomoč Evropske unije in držav članice je znašala 0,51 odstotka in to je še vedno veliko manj, kot je zastavljeno v mednarodnih ciljih. Po tem kratkem pregledu trenutne strukture izdatkov EU naj predstavim nekaj splošnega razmisleka glede narave naslednjega MFF-a. Jasno je, da bo splošni pristop za naslednji MFF odvisen tudi od tega, za kateri scenarij se bomo odločili. Gre torej za pet scenarijev v Beli knjigi Evropske komisije. V dokumentu o razmisleku financiranja na ravni Evropske unije ta je bil objavljen sredi leta 2017, je Evropska komisija zelo splošno orisala implikacije vsakega od teh petih scenarij za prioritetna politična področja. Kako je torej za strukturo izdatkov, kako je za obsegom izdatkov, kako je za deleži pod različnimi postavkami in pa kako je z dohodki. Le v zadnjih scenarijih je predviden veliko manjši obseg proračuna, vse pa izdatke ne bi spremenili. Pri vseh drugih scenarijih pa bi bilo treba izvesti nekatere strukturne premike v izdatkih na ravni EU. To bi pomenilo tudi drugačne usmeritve, pojavila pa bi se potreba po dodatnih lastnih sredstvih ali pa dohodkih. pomankljivosti trenutnega MFF-a znotraj institucionalnega okvira EU, kličejo po nekaterih konkretnih spremembah MFF-a. Torej moramo se zazreti v bolj dolgoročno prihodnost, ne glede na to, za katerega od prihodnih scenarijev integracije se bomo odločili. Tudi če pustimo ob strani vprašanja o hitrosti, o globini, o usmeritvi integracije v prihodnosti. In tudi, če pustimo ob strani sam obseg proračuna EU v prihodnosti. Vse bo seveda odvisno od prihodnosti. Tudi, če bo obseg sredstev konstanten, tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru, se bodo izdatki EU morali povečati, kar precej. In to mora temeljiti tudi na načelu trajnosti, pri čemer bomo upoštevali gospodarsko razsežnost, socialno vključevanje okoljsko trajnost in pa institucionalno trajnost. Moja druga pripomba je, da v luči dolgoročnih izzivov se Evropska unija sooča z podaljšanjem pogajanj glede Brexita, upoštevati pa je treba tudi trenutne razprave o prihodnosti integracije EU. Zaenkrat smo še v precej zgodni fazi. Trajanje večletnega finančnega okvira je nekaj, o čemer se bomo morali še pogovarjati, o tem ne bom veliko govorila, to bo predstavil bolj podrobno moj kolega poznaje. Želela sem povedati le, da bi obdobje 5 plus 5 let, torej 10 let, za poglobljenim umestnim pregledom zagotovil dolgoročno stabilnost, pa tudi predvidljivost izdatkov. Po drugi strani pa bi potrebovali izrazite klauzule za pregled, pa tudi fleksibilnost znotraj posameznih kategorij izdatkov. Še posebej v primeru, ko državam članicam ne bo uspelo doseči dogovora glede temeljnega, temeljne spremembe proračuna. Možnosti pa bi se lahko odprle v tem primeru šele ob koncu leta 2020. Zdaj pa prihodnja struktura MFF-a. Navedla bom nekaj glavnih menikov, ki so pomembni za trajnost. Splošno načelo je, da bi morali biti izdatki usmerjeni le na politične področje, pri katerih bi bilo koordinirano delovanje držav članic nezadostno zaradi no, s koordinacijo, zaradi čezmenih držav in pa tudi zaradi različnih skupnih evropskih interesov. Seveda moramo izhajati vedno iz načela subsidijarnosti. Prav gotovo ne bo enostavno oceniti, izmeriti in kvantificirati evropske dodane vrednosti za specifične politike, potrebujemo osrednjo merilo, na osnovi katerega bomo lahko opredelili javne interese Evropske unije. Ali bodo ti ukrepi na ravni EU dejansko privedli do večje vrednosti, kot jih lahko izvlečemo iz nacionalnih ukrepov? Tudi čezmejni element je pomemben nadzirati je torej treba ti tisto javno blago ali pa javno dobro, ki ga ni mogoče nadzirati na nacionalni ravni. Oceniti moramo tudi koristi čezmejne izmenjave in samo evropsko dodano vrednost. Evropska dodana vrednost, ki se osredotoča na trajnost, to lahko dosežemo na več načinov znotraj različnih političnih sklopov. Najprej moramo zmanjšati splošne izdatke za kmetijsko politiko, potem moramo poskrbeti za ozelenitev prvega stebra, SKP. Prav tako moramo zagoditi prehod v drugi stebr, ko gre za izdatke. Se pravi, podpirati je treba okoljske cilje, pa tudi cilje na področju zaposlovanja. Okrepiti je treba tudi okoljsko trajnost kmetijske politike, prispevati k podnebnim ciljem in k oblikovanju učinkovite evropske strategije dekarbonizacije. Tako bomo ustvarili evropsko dodano vrednost. Po mojem mnenju, vloga kmetijske politike znotraj strategije dekarbonizacije ni bila dovolj izpostavljena. Kmetijske subvencije mislim, da bi morale biti usmerjene v manj premožne države članice, ki bi potem lahko tudi več prispevale k kohezijskim ciljem kot zdaj. Uh, secondly, cohesion fund should be Drugič, sredstva iz kohezijskih skladov bi morali preusmeriti na manj premožne države članice, spodbuditi bi morali izdatke v primeru raziskovalnih programov in inovacije. Kohezijske sklade pa bi morali preko revnejših držav članic uporabiti za večjo socialno konvergenčnost znotraj Evropske unije. To bi ponovno pomenilo dodano evropsko vrednost, iz tega bi izhajala tudi makroekonomska stabilnost in rast v državah kohezije. Obenem pa je treba še bolj okrepiti tudi upravno zamogljivost v revnejših državah prejemnicah, kar je podarjeno tudi v zadnjem kohezijskem poročilu Evropske komisije. Tretjič, izdatke za raziskave in inovacije bi morali povečati, še posebej bi se morali osredotočiti na okoljske in socialno relevantne vidike. To zadeva ne le Evropski okvirni raziskovalni program, ampak tudi investicije v izobraževanje v obliki mobilnosti za mlade in študente in delovce. Treba zagotoviti tudi širitev čezmejne infrastrukture in se osredotočiti na vse evropske mreže znotraj ten. Tudi to je del evropske strategije dekarbonizacije. Te mreže so povezane z bistveno nižjimi ogličnimi emisijami. Osredotočiti pa se moramo tudi na čezmejno čisto energijo strategija za povezovanje Evrope bi se morala izključno uporabljati kot eden jedrnih elementov evropske strategije za dekarbonizacijo. Petič, sredstva bi morali okrepiti zato, da bi zagotovili znaten prispevek Evropske unije k usklajenemu odzivanju na globalno migracijsko krizo. Za begunce in migrante bo pripravljena tudi generalna skupščina v New Yorku. Zato bi morali nameniti več sredstev za humanitarno pomoč in eh, zato je treba podpreti tudi programe za preselitve in sredstva za okrepitev struktur za tiste države, ki sprejemajo begunce. Tako bi omogočili tudi ustrezen odziv na begunsko krizo. To je povezano tudi s prejšnjo točko ki se nanaša na zagotavljanje ustrezne povečane ravni uradne razvojne pomoči strani Evropske unije. In potem vključevanje podnebnih vprašanj vse druge politike. Določen odstotek izdatkov bi morali nameniti prizadevanjem, ki se nanašajo na varovanje okolja. Večletni finančni okvir bi moral to upoštevati in trenutni cilji, ki znašajo 20 odstotkov, bi se morali povečati, zato da bi se odzvali na potrebe in eh, prešli iz izredotočene na kohezijsko politiko k podnebni politiki. Ti premiki bi pomenili tudi zagotavljanje dodane evropske urednosti. In te cilje bi morali zasledovati ne glede na to, za kateri scenarij se bomo odločili z vidika prihodnje evropske integracije. Trenutni evropski proračun enega odstotka BND-ja še omogoča kar znaten manevrski prostor za preusmeritve, tudi ko gre za kohezijske sklade in kmetijska sredstva, ki znašajo kar tri četrtine vseh odhodkov evropskega proračuna. Tudi rezi odhodkov na področju kmetijskega kmetijske politike bi lahko uporabili za več eh, naložb v razvoj in eh, raziskave in v izgradnjo infrastrukture. Povečanje sredstev v teh kategorijah bi lahko okrepili, tako bi zagotovili tesnejše sodelovanje in poglabljanje povezav. To bi bilo pomembno tudi za nekatere države članice, saj bi tako poglobili sodelovanje znotraj Evropske unije. Zato pa je se tre, seveda treba zagotoviti tudi ustrezna proračunska sredstva. nove prednostne naloge in premike bi morali ustrezno odraziti tudi pri sprejemanju glavnih eh, političnih ciljev Evropske unije. Zato bi morali prilagoditi tudi naslednje razdelke v MFF-u. Prvi razdelek bi se recimo lahko nanašal na trajnostni razvoj in rast znotraj Evropske unije. Ta bi v seboj različne oddelke, recimo raziskovanje, čezmejna nizkooglična infrastruktura, regionalna kohezija, okoljsko vzdržne kmetijske politike in naravni veri in še en glavni razdelek bi se lahko nanašal na migracije in razvojno pomoč. Na to še notranjo varnost, varnost na menjah in obramba, tudi to bi bil lahko še eden izmed večjih razdelkov in na to na koncu še vedno še upravni vidiki. Naj zaključim svojo predstavitev s kratkimi povzetki in oziramo prihodnost. Usmerjenost evropskega proračuna v celovito trajnost bi lahko prispevala k izpolnitvi ciljev Evrope 2020, trajnostnim razvojnim ciljem in izvajanju pariškega sporazuma. Tako bi okrepili tudi evropsko dodano vrednost, ki jo ustvarjajo odhodki Evropske unije temeljita preoblikovanje odhodkov Evropske unije v luči dodane vrednosti predstavlja element, ki je nujen predpogoj za, tudi za lastne vire, ki temeljijo na obdavčitvi. To smo ugotovili na podlagi pomankljivosti v strukturi MFF-a. Menimo, da bi morali si prizadevati za uvedbo tovrstnih eh, sprememb za to, da dosežemo napredek pri proračunu. Tudi visoka skupina za lastna sredstva je dejala, da v luči Brexita lahko ta trenutek izkoristimo za reformo prihodkov in odhodkov. Združno kraljestvo je namreč vedno zagovarjalo svoje neto stališče in se je osredotočalo predvsem na razlike pri upravljanju vplačilih v evropski proračun in izplačilih, ki jih prejemajo države članice. In poleg tega je s tem povezan tudi rabat za Združeno kraljestvo, ki po brexitu ne bo več potreben zaradi tega. Bi lahko odpravili popravne mehanizme povezane s tem. Tako bi lahko posredno zagotovili tudi podporo za reforme MMF-a in uh, osvestili tudi države članice, da mora evropski proračun zagotavljati več dodane vrednosti za evropske državljane, zato da bi se preprečili morebitni odhodi drugih držav članic. Pripravljenost držav članic Evropske unije za izvedbo reforme ureditve dohodkov je ključnega pomena. Tudi, ko Treba pa bi bilo zagotoviti tudi pregled stanja na področju prihodkov. Lahko pa bi okrepili tudi pozive državljanov k uporabi drugih virov prihodkov, recimo, ki izvirajo iz eh, obdavčitve finančnih transakcij. Z vidika trajnostne prihodnosti finančne ureditve Evropske unije je treba preučiti tudi svež, ureditve v svežnjih, ki se nanašajo tako na odhodke kot prihodke evropskega proračuna. Dogovor v svežnju je recimo tudi dogovor glede kohezijskih sredstev v revnejših državah. Številne države, ki jih to zadeva, nasprotujejo davčnim rezom in to je eden izmed reskih instrumentov, ki so jim na voljo zato, da lahko zagotovijo konkurenčnost v zameno za zagotavljanje sredstev pred harmonizirane davčne osnove. Še ena izmed možnosti bi, bi bila uvedba ogličnih eh, pristojbin. Tu gre za specifične ukrepe za podporo, zato da bi spodbujali razogličenje sploh za tiste države, ki jih to najbolj zadeva torej tiste države, ki trpajo sredstva iz kohezijskih ali strukturnih skladov oziroma za države, ki se vključujejo v delovanje mrež za razogličenje. Najlepša hvala za vašo pozornost in veselim še vaših odzivov. Najlepša hvala za dragocene prispevke, ki ste jih podali za današnjo razpravo. Prej, da nadaljujemo, bi dal besedo obema poročevalcema, če se strinjate. Morda želi besedo najprej samo gospod Toma, na to pa bomo dali besedo tudi poročevalcem za lastne vire in tudi poročevalcem v senci in koordinatorjem. Gospod Toma, izvolite. Oui, merci. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospa, za ta zelo dolg prispevek oziroma predstavitev samo par stvari bi želela uh, pojasniti. Namreč um, to poročilo na lastno pobudo je nastalo zato, ker smo želeli, da bi iz strani različnih panok informacije uh, povezane tudi z tistimi politikami, pa naj bo to SKP ali kohezijska politika, kakorkoli proračun Evropske unije je zelo strok glede tega in s tem se moramo zelo resno ukvarjati znotraj proračunskih zadev. Eh, v bistvu bi lahko kakšnih 15 tisoč točk za razpravo v zvezi z SKP-jem ali kohezijsko politiko eh, pripravili za razpravo z vami pa še ne bi vsega do potankosti obdelali, ampak glede na to, kar ste rekli, mislim, da se to nekoliko precej sklada s sklepi odbora za proračun. Primerno bi bilo, da bi predvideli sredstva za nepričakovane dogodke, kot je bilo to že v sedanjem finančnem okviru, ampak Zanima me, kateri inštrument bi nam lahko pri tem pomagal, da bi to premustili. Ali bi potrebovali inštrument znotraj vsake posamezne politike ali bi potrebovali nek enotni inštrument, ki bi bil transverzalen ali kako bi to lahko predvideli? Lahko kaj več poveste o tem? No, potem pa glede vprašanj, ki ste jih izpostavili v zvezi s kmetijsko politiko. Tudi, če bi šli po vaši liniji, pri tem, ko pravite, da bi bilo treba kmetijsko politiko in še zlasti živilsko politiko Evropske unije usmeriti bolj trajnostno, bo to gotovo veliko stalo. Torej, če bomo eh, še naprej liberalizirali kmetijsko politiko, to verjetno ne bo zelo drago, ampak če pa bomo uvajali globoke spremembe, bo pa to drago. In če si pogledamo, kaj so storile druge celinske države, kot ZDA ali Kitajska, naprimer, eh, ti dve državi vlagajo res velike državne pomoči na to področje, bistveno više od Evropske unije. No pa še nekaj, kar je sicer nekoliko v nasprotju s tem, kar ste povedali. Če bi zmanjšali naše posredovanje v najrevnejših državah, bomo s tem tvegali, da se bodo drugi tudi odmaknili od kohezijske politike in tudi države, ki nimajo ugodnosti iz naslova teh politik, bodo zaradi tega v šipkejšem položaju. In zato bi želela, če nam lahko nekoliko bolj predstavite to strukturo, kako zagotoviti večjo prepoznavnost. Sicer saj vem, da bo to tema za naslednjo predstavitev, ampak to povezavo med strukturno politiko in drugimi elementi, ki se pojavljajo, krize, in nepričakovani dogodki in za katere v tem finančnem okviru nismo imeli dovolj podlage, da bi se lahko z njimi soočili. Moramo pa razmišljati tudi o drugih pomembnih politikah, kot so raziskovalna politika, znanstvena in tako naprej. Torej, zanima me, s katerim inštrumentom vi menite, da bi lahko premustili to oviro. Hvala, Jan Olbricht. Hvala. Rad bi razumel naslednje. Predlagate spremembo strukture MFF-a ali ne? Osredotočam se na tisto, kar ste dejali glede glavnih razdelkov, ki bi jih morali preoblikovati za to, da odrazimo glavne prednostne naloge. In pri prvem razdelku, če se spustimo v same podrobnosti, gre za trajnostno rast. Tako da bi združili A1, A2 in A1. Vse to bi združili pod naslovom trajnostna rast. In potem imate še migracije, notranjo varnost eh, in eh, upravne vidike. Morda se motim, ampak pravzaprav ne predlagate eh, kakšne revolucionarne spremembe. Gre samo za tehnične prilagoditve trenutni situaciji. Ali prav razumem stvari? Dejali ste, da ni glavna težava v teh spremembah, da je težava leži drugje, da se preveč časa ukvarjamo z nečem, kar po vašem mnenju ni koristno, kar je del kohezije ali pa kmetijstva. Seveda to, tega parlament ne bo najbolje sprejel, številni izmed nas tega ne bomo navdušeno sprejeli, ampak mislim, da gre pravzaprav za to, če zadeva prav razumem, to je tisti glavni premik v razmišljanju. Še dve manjši pripombi bi podal prosil bi bolj za pojasnilo, čeprav bi lahko šlo tudi za provokacijo, ampak rad bi dobil dodatne informacije. Samo trenutek, toliko, da najdem formulacijo, ki ste jo uporabili. Glede tega, da se preveč osredotočamo na lokalni vidik. Gre za četrto prosojnico, lokalna dodana vrednost. Tu gre za četrto prosojnico. Čeprav razumem, je tole negativno. Če ima nekaj lokalno dodano vrednost, to ni evropska dodana vrednost, kar pa je dokaj kontroverzno. Na voljo imamo evropske prioritete in različne načine za doseganje evropske dodane vrednosti. In uh, to lahko dosegamo tudi prek eh, lokalne dodane vrednosti, ampak to je še vedno dodana vrednost. In potem dogovori v svežnih. Ali to ni enako kot tisto, o čemer v parlamentu rečemo pogojenost? Pri svežnju rečemo pač, da gre za paket, sprejmi ga ali pusti. Pri kohezijski politiki gre za združevanje več različnih elementov politike. Ali gre tu za kaj več, za kaj drugega ali gre samo za pogojevanje? Hvala. Hvala, Jan Olbricht. Sedaj pa bomo dali besedo poročevalcem v senci. Najprej za EKR. Gospod Kölmel, prosim. Dank, Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej bi se vam rad zahvalil za ta res zelo zanimiv prispevek, eh, gospa Šrancenštaler. Veliko veselje mi je, da ste pripravili to predstavitev šele sedaj, zaradi tega, ker bi mi kolegi drugače rekli, da sem prepisal vse svoje komentarje prav od vas. Tako da na številnih področjih ste mi vzeli besedo z jezika. Rad pa bi podrobneje spregovoril o nekaterih ključnih elementih. Če želimo ali ne, se trenutno soočamo z dramatičnimi spremembami v Evropski uniji in na nje se je treba odzvati tudi z vidika proračuna. Ne smemo si zatiskati oči. Glavno vprašanje se torej glasi. Soočamo se s številnimi upravičenimi zahtevki in te lahko izpolnimo samo, če imamo na voljo dovolj sredstev. Včasih pa gre za zahteve, ki presegajo naše zmogljivosti. Naši državljani pa lahko pričakujejo od nas, da če predlagamo nekatere scenarije, da odgovorimo tudi na vprašanje, koliko ti scenariji stanejo in kako jih bomo financirali. In reči moram, da se je treba operati na določe omejitve. Treba je pač, delova, pač delovati v mejah zmožnega, nekaj lahko izpolnimo, drugo pa ne. Treba je potekniti meje. In uh, upravičeno je, da državljani to od nas pričakujejo. Ne moremo pa vzbojati pričakovanj, da bomo sposobni se odzvati na čisto vse težave. To je nepredstavljivo. Osredotočiti se moramo na vprašanje, kaj sploh lahko dosežemo. In uh, s tem sem prišel že do druge pomembne točke. Uh, gre za prihodne usmeritve. Zakaj je pristojna Evropska unija? Treba je razmisliti o dodani vrednosti Evropske unije in vsi govorijo o prednostih subsidijarnosti, ampak v praksi vsak po temi pojmi razume kaj druga, različnega. Treba se vprašati, kje dejansko lahko kaj dosežemo in kje so glavni podarki. Če si pogledamo kmetijstvo, že par dni opozarjam, da bi to moral biti eden izmed naših povdarkov. Tu je treba ukrepati ozirajoč se v prihodnost. To velja tudi za kohezijsko politiko. Če spodbujamo nekatera področja na ravni Evropske unije in kohezijsko politiko podpiramo že več desetletij, In morda je smiselno, da se kdaj vprašamo, ali je naša politika bila učinkovita. Če bi bila naša politika na tem področju res učinkovita, bi se konkurenčnost regi izboljšala. Če pa ni tako, se je treba vprašati, ali so naša prizadevanja sploh smiselna. Ali so se morda prikradle v celoten sistem kakšne neupravičene subvencije. Treba je torej razmisliti, ali sredstva trošimo smotrno in namensko. To so glavni elementi, ki jih bo zagotovo obravnavala tudi Bela knjiga komisije in tudi scenariji, ki bodo izpostavljeni v Beli knjigi. Delovati moramo kot eh, Evropska unija, tudi parlament mora oblikovati enotno stališče. Pri proračunu pa ne smemo pozabiti tudi na to, da je treba pri vsakem scenariju državljanom povedati, koliko nas bo stal. Hvala. Naslednji je Žerarde Prej za Alde, če želite besedo. Um, Now... Besedo dajemo poročevalcem v senci, na to pa poročevalcem za lasne vire. Uh... Hvala, predsedujoči. Želim povedati, da sem z velikim veseljem vse to poslušal. Na intelektualni ravni je bila ta predstavitev polna takih idej, ki jih povsem podpiram. Vendar pa se bojim, da je velik del smernic, ki se tu predlagajo, v precejšnjem razmaku od vprašanj oziroma skrbi, ki jih bomo pripravili v našem parlamentarnem odboru. Eh, o tem nisem pripričana, ampak glede na to, da vemo, kaj je to, kar nas posebej skrbi in glede na znan konzervatizem, bodo verjetno nekatere v teh smernici imele kar nekaj težav, da bi bile sprijete. No, ampak se pa skoraj v celoti strinjam s tem, kar ste povedali. In sicer, da bi glavne postavke našega proračuna morali preusmeriti k novim prednostnim nalogam. Vendar pa nisem prepričan, da bo tudi svet uh, razmišljal v isti smeri. Vsekakor pa uh, bo gra gravitacijski center se premaknil v to smer. Zelo pa mi je bilo všeč nekaj, kar ste slišali. Rekli ste, med drugim, da je da bo zmožnost črpanja iz evropskih skladov odvisna od the compliance of the rule of law, torej od spoštovanja zakonodaje in jaz to razumem od spoštovanja celotne zakonodaje. Uh, to je precej preprosto načelo. Dodal bi pa k temu, da me precej šokira dejstvo, da nekatere države, ki prijemajo najvišje zneske iz evropskih skladov, niso podprle predloga za evropsko tožilstvo, ki naj bi se borilo proti goljufijam in utajem davkov, davkov in zato Eh, se obračam tu na tiste države članice, ki tej institucije ne priznavajo legitimnosti. Vem, da bodo nekateri prijatelji tukaj težko našli logiko v tem, kar pravim, vendar pa mislim, da je to potrebno povdariti zaradi zagotavljanja skladnosti tudi na politični ravni. Pa še drugi element. Ko govorite da bi se kohezijski skladi morali usmeriti bolj k bolj revnim kot k tistim, ki so bolj bogati. Ja, tu bo še treba prepričati države, ki so prepričane, da so neto plačnice, ampak dobro. Um, ampak bo pa to treba povezati tudi s spoštovanjem zahtev oziroma ciljev na področju podnebja in tudi s cilji migracijske politike. No, in pri tem se pa vsem strinjam s tem, kar pravite in pripričan sem, da bo to ključen in občutljiv uh, moment, ko bomo razpravljali o večletnem finančnem okviru. Hvala. Um, hvala. Sledijo nas poročevalci v senci, gospa Nirijada za GUE. Um, thank you for that presentation. I look... Najlepša hvala, hvala za predstavitev. Veselim se še podrobnejših informacij, ker menim, da je tole manjkala omemba socialnega stebra. Govore je bilo o brezposobnosti mladih in o vzdržnosti ukrepov za mlade. Veliko je govora o tem, da je treba vlagati v mlade. O tem pa niste govorili. Pogosto gre samo za retoriko in um, to je izziv. Zanima pa me, kakšna je rešitev. Če bomo namenili samo majhna sredstva prek Kozme ali pa obzorja 2020, ugotovimo, da je doprinos takšnih naložb vseeno zelo velik. Menim, da je treba govoriti več o tem, ne samo prazno govoričiti o tovrstnih zadevah, potem pa, ko je treba zadeve izvesti, pa se ne zgodi nič. Skupna kmetijska politika, to bo zagotovo veliki ziv za številne države, pa tudi za nas. Veliko vlagamo v skupno kmetijsko politiko, morda pa bi lahko delovali bolj učinkovito. Lahko bi upoštevali tudi okoljske posledice in razmišljali o varni oskrbi z hrano. Tudi to bi lahko bili prihodni cilji. Ne bom ponavljali tistega, ko so rekli drugi, ampak zanimali bi me ti dogovori v svežnih, o katerih ste govorili. Zanima me, kako nameravate odpraviti revščino, tudi uvedba dejatev za onesnaževanje z oglikom je zanimivo vprašanje, pa tudi odziv na šok, ki ga je povzročil Brexit je pomemben. Kaj lahko storimo v okviru evropskega proračuna, da se odzovemo na to vrsten šok zaradi tega, ker se ta šok že dogaja. Vidimo, da to vpliva na trgovanje. Treba je pripraviti nekakšno rezervo in delovati pametno, dolgoročno. Vedeti moramo tudi, kaj lahko pričakujemo. Tako da me zanima, kaj bi imeli povedati o tem. Vsekakor se veselim podrobnejše razprave o tem. Če sklenem. Zgubili smo stik z ljudmi. Ljudje ne razumejo, zakaj gre pri evropskem financiranju. Nimajo dostopa do financiranja. Postopki za pridobivanje sredstev so preveč zapleteni. Preveč je birokracije in za javnost je težko razumeti evropski proračun. Tako da mislim, da je treba začeti staviti na nacionalni dialog. Vsi smo del različnih gibanj in sodelujemo pri različnih nevladnih organizacijah in lahko bi okrepili njihove zavedanje glede tega, kaj je evropski proračun. Zaenkrat menijo na terenu, da je evropski proračun ločen od njih, da je to nekaj, kar je oddaljenega in menijo, da na številnih področjih nimajo dostopa do sredstev. Hvala. Kolegov iz vrst zelenih ni, EFDD tudi ne, ENF tudi ni tu, tako da smo končali s poročevalci v senci, tako da predlagam, da damo besedo Janu Levandovskemu, ki je poročevalec za lastne vire. Majš. Hvala, ne gre toliko za lastne vire, gre za moje kraško poročilo glede praktične vrednosti proračuna. Tako da gre tu bolj za preučitev te situacije strani praktičnih vidikov. Gre za razpoznanost Evropske unije, ne samo za evropski proračun ali pa nacionalne proračune. Ne gre samo za proračune Štajerske ali pa spodnje Saške. Gre za več. Naši državljani so pogosto razburjeni zaradi prekomernega urejanja, ampak tu gre tudi za projekte, ki uživajo pozitiven ugled. In tu bi gospod Šrecenštarer rad opozoril na paradoks. Paradoks je hm, ta, da bolj ko je projekt lokalen, regional, bolj je razpoznaven. In to je tisto, kar ste vi opisali kot tisti manj pomemben, manj uporaben del proračuna. Ko pa gre za čez nacionalne javne dobrine, in sam sicer podpiram takšne projekte, pa so to projekti, ki so bolj abstraktni, manj razumljivi, ki jih eh, evropski državljani ne prepoznajo in zaradi tega jih tudi ne branijo tako zelo. In to je paradoks tudi za finančno perspektivo v letih od 2014 do 2020 v primerjavi s prejšnjim obdobjem 2014 do 2017. Šlo je za povečanje sredstev za obzorje 2020 za 120 odstotkov, manj sredstev pa smo zagotovili za kmetijstvo in eh, kohezijo. Še bolj zanimivo pa je tisto, kar se je izkazalo v pogajanjih. Šlo je za razpravo o regionalnih projektih in eh, deloma tudi za razpravo o regionalnih krozdeh. Eh, Kje smo uvedli reze? Omenjali ste projekte, ki do, vnašajo dodano vrednost in so usmerjeni v prihodnost. Veliko rezo pa je bilo prav pri obzorju, številni rezi še vedno potekajo. Reze smo uvedli tudi pri varnosti in trajnostnem razvoju. Skupna kmetijska politika je utrpela tudi reze, razen švedske. Čeprav ima ta država samo majhen delež prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijstvom. Ko razmišljamo o prihodnosti, je treba z praktičnega vidika preveriti tisto, kar se dogaja. To je treba upoštevati pri pripravi prihodnjega MFF-a. Gospod Gerard je govoril o korupciji, ki bi jo morali odpraviti. Šlo je za povezovanje sredstev oziroma skladov z vladavino prava. Tu gre za, včasih za to, da upravičence kaznujemo za mm, neupravičeno delovanje njihovih vlad. Chers collègues, pardonnez-moi de vous rejoindre tardivement. Je remercie euh, Siegfried Murissa. No, najprej hvala lepa gospodu kolegu Muresanu, ki je predsedoval na mesto mene in prepričan sem, da je bil ta začetek razprave izredno zanimiv. Sam sem bil na odboru za kmetijstvo, da jim povem, da je sekretarijat namenil sredstva za živinorejce, eh, ki so skoraj propadli zaradi tega sporozuma o prosti trgovini, o katerem smo se pogajali. Zdaj pa dajem besedo naslednjemu. Najlepša hvala. Brexit ste previdno opisali kot eh, priložnost, ampak za Združeno kraljestvo bi lahko rekli, da je to katastrofa, pa tudi za Evropsko unijo. Tako da Vi ste bili dokaj optimistični, to vam moram priznati. Včeraj smo v odboru regi sprejeli mnenje glede naslednjega večletnega finančnega okvira. 27 eh, članov je glasovalo za, samo 4 proti, tako da je bil odbor regi zelo enoten glede tega, kakšen naj bo naslednji MFF. Glavne točke bi rad predstavil in ko jih bom predstavljal, bom komentiral tudi posamezne točke, ki jih je izpostavila mm, današnja govorka. Odbor regije dokaj skrbi prihodnost kohezijske politike. Države članice in komisija in tudi tale parlament se zavedajo, da je to pol področje politike, kjer ni na voljo veliko sredstev. Bojimo se, da je torej ogrožena prihodnost kohezijske politike. Če bo prišlo do rezov v proračunu zaradi odhoda Združnega kraljestva, bodo verjetno večinoma res izvedeni prav na področju kohezijske politike. Glede trajanja MFF-a. Odbor eh, regi je prvič dejal, da bi morali razmisliti o ureditvi 5 plus 5, tako da smo spremenili naše stališče. Dejali smo, da bi radi ustrezen pregled po petih letih. Sredi večletnega finančnega okvira vemo, da je sicer predviden umestni pregled, ampak se to dejansko ne zgodi, gre samo za mrtvo črko na papirju. Po, petem, po petih letih bi morali vsekakor imeti ustrezen pregled večletnega finančnega okvira in njegovih programov. Prav tako pravimo, da bi morali v prihodnosti vse regije biti rangirane. Ne strinjamo pa se, da bi samo najrevnejše države lahko dobile kohezinsko financiranje, ker se zavedamo, da tudi V bogatejših državah najdemo žepe in območja, ki so revnejši. Pri kohezijski politiki ne gre samo za financiranje, gre tudi za politične vprašanja. Večina ljudi, ki živi v naših regijah, izve za ugodnosti Evropske unije, šele ko vidijo modro zastavico Evropske unije, šele ko opazijo, da je nek projekt financirala Evropska unija in zaradi tega bi se morali zoprstaviti temu argumentu, da bi sredstva dajali samo najrevnejšim državam. Vsem regijam bi morali namenjati sredstva. V prihodnje bi morala ta politika temeljiti tudi na nepovratnih eh, sredstev. Sedaj opažamo trend premika od nepovratnih sredstev k posojilom, ampak števile male organizacije posojile ne bi mogle odplačevati tako da bi morali kot glavni element zagotoviti nepovratna sredstva za upravičence. In govornica je govorila o tem, da se še vedno preveč eh, vlaga v infrastrukturne projekte. Ampak odgovor na to je fleksibilnost. Države in regije imajo različne potrebe. Nekatere države članice še vedno potrebujejo sredstva za naložbe v velike infrastrukturne projekte, druge države pa manj. Tako da pustimo tukaj le nekaj fleksibilnosti, zato da se lahko regije in države članice v svojih okvirih lahko odločajo, kaj so njihove prednostne naloge. Lahko rogi za vlaganje v izobraževanje in usposabljanje ali pa v socialno politiko ali pa v infrastrukturo. In ne nazadnje bi rad dejal, da se je treba osredotočati tudi na poenostavitev v odboru regiji in odboru za proračunski nadzor, pa tudi tulje, pa tudi vi. Predsednik ste sami dejali, da je treba zadeve poenostaviti, zato da ljudi ne bomo odvračali. Nekaj pravil smo že uvedli, recimo poenostavnost, troškovno ureditev. Morali bi razmisliti o možnosti oblikovanja enotnega sklada. No, morda bodo nekateri menili, da bi šli s tem predaleč, ampak vsaj enoten nabor pravil za vse glavne sklade bi morali pripraviti. To bi znatno poenostavilo zadeve za upravičence. In še čisto zadnja pripomba. V regiji smo bili zelo enotni glede tega. In eden izmed argumentov, o katerem smo razpravljali v odboru, je element makroekonomske pogojenosti. Tudi v tem odboru je treba razpravljati o teh vprašanjih, pa tudi v odboru regij, zaradi tega, ker je to še vedno zelo pomembno vprašanje, s katerim so številne države članice nezadovoljne. Hvala, mislim, da ste vsi razumeli, da je govornik dobil besedo v imenu odbora regij in izrazil stališče odbora regij, zdaj pa v imenu odbora deve. Izvolite. Ja. Pa eh, lepo bi vas prosil, če bi se lahko omejili na dve minuti, ker eh, se zdi, da zamujamo. No, tokrat vsaj nisem tega povedal, ko ima gospod Toma besedo. Uh, V odboru za razvojno politiko razmišljamo tudi o celih Združenih narodov, ko gre za trajnostne razvojne cilje. Tudi pri MFF-u morajo ti cilji odigrati svojo vlogo in mislim, da je to govornica dobro izpostavila. Seveda ne moramo izpolniti vseh 17 ciljev, to je jasno. Se pa lahko vprašamo, kje lahko dosežemo koristi za vse. V Evropski uniji imamo cilj, da bi povečali sredstva za to področje za 20 odstotkov do leta 2020. Lahko bi razmišljali tudi o 30 odstotkih eh, BDP-ja za proizvodnjo. Kaj ti blaginjo lahko zagotovimo samo, če prihaja do proizvodnje. Vem, da levica vedno znova izpostavlja pravičnost in um, zagotavljanje ustreznih socialnih pravic in uh, Če želimo zagotoviti to, je pomembna tudi proizvodnja. In proizvodnja ne mora potekati samo prek malih in srednje velikih podjetij. Tu lahko stavimo na raz, razvojno politiko in tudi na podeželje. V kontekstu trajnostnih razvojnih ciljev je treba staviti na razvoj podeželja, zato da zagotovimo blaginjo tudi tam. In tudi cilja 6 in 7 sta zelo pomembna na tem področju gre za mm, oskrbo z pitno vodo, gre za higijenska vprašanja in za vodo, ki je nujno potrebna za razvoj. Potem pa je to tudi cilj glede obnovljivih virov energije. To vrstne tipe energije je treba zagotoviti ustrezno tudi v regionalnih območjih. Tu pa je treba staviti tudi na izobraževanje, na usposabljanje za namestitev to vrstne oskrbe z energijo in eh, k temu bi lahko pritegnili tudi MSP-je iz eh, manj razvitih regij. To so pristopi, ki so zanimivi za vse strani in omogočajo tudi okrepitev potrošnje. Potrošnja zagotavlja tudi davčne prilive. Delo pa danes ni več tako visoko obdavčeno, kot je bilo nekoč. Tako bi zagotovili tudi večjo socialno pravičnost. Če bomo zagotovili takšno ureditev, bomo lahko dosegli tudi teh 30 odstotkov z vidika proizvodnje. Na globalni ravni je treba podpreti prav to in tako bomo lahko odpravili revščino. Revščino lahko upravljamo samo pred izobraževanja, ustreznih naločb in eh, raziskav, raziskav proizvodov in eh, proizvodnih procesov. Tako lahko okrepimo proizvodnjo tako zagotovimo tudi spodbudo za tiste, ki niso udeleženi na trgu dela. V Evropski uniji je treba razmisliti o tem, kako zagotoviti spodbude za srednji razred. Srednji razred, ki je v Evropski uniji res zapostavljen zaradi tega, ker utrpi veliko davčno breme. Tako da bo srednji razred imel koristi od dela. Tako da ne bomo prerasporeji sredstev na tista področja, kjer eh, se delo ne upravlja. To so tisti elementi, ki bi jih radi ukrepili, ki bi morali igrati pomembno vlogo pri prihodnjem MFF-u. Merci, monsieur le président. Gospod Fernandez, hvala, gospod predsedujoč. Bom portugalsko govoril. Nekaj vprašanj bom postavil. In bom izkoristil to, da imamo avtorje te študije tukaj, tako da bom postavil nekaj vprašanj in nekaj pripomb podal. Prvo vprašanje je, da bi dosegli cilje, eh, ki so omenjeni v tej študiji in da bi pri tem upoštevali strategijo Evropa 2020, torej um, trajnostno agendo oziroma sporazum iz, pariški sporazum. Uh, kaj kakšen je bistveni del, ki ga moramo temu nameniti v proračunu. Namreč, če bomo izpolnili te cilje, moramo vedeti, da imamo na voljo potrebna sredstva za to, da jih lahko izpolnimo. In ob teh ciljih, ki smo si jih zastavili, me zanima, kakšen znesek proračuna to zahteva. Namreč, Na podlagi tega dokumenta bi predpostavljal, da izhajamo iz eh, predpostavke, da bomo imeli še naprej v Evropski uniji isto raven BDP-ja. Je pa hkrati to bistveni element tega večletnega finančnega načrta in to je moje prvo vprašanje in hkrati je to po mojem mnenju najpomembnejše vprašanje. Torej, kolikšen delež oziroma kolikšen znesek proračuna bo namenjen financiranju tega. In drugo vprašanje se nanaša bolj na konec, kako opredeljujete dodano vrednost? Kaj to je dodana vrednost? Zelo pomembno bi bilo, da bi tukaj vedeli, kako je to opredeljeno. Namreč tako, kot je bilo to predstavljeno, dodana vrednost, ta dodana vrednost obstaja samo, če bo prišlo do nekih rezultatov, ki bodo čezmejne narave. In to pomeni, da se bo še naprej ulagalo v zmanjševanje razlik med regijami, to je naš cilj, ampak če govorimo, da se dodano vrednost ugotavlja, samo na lokalni ravni, pa smo tu že v protislovju. Pa še eno vprašanje imam. Namreč, če sem dobro razumel, pravite, da naj bi bila kohezijska politika namenjena samo državam kohezijske politike. To pomeni, da bi bile izključene morda regije, ki so mogoče revnejše, ampak so del bogatejših držav. Zakaj to sprašujem? Kohezijska politika naj ne bi bila namenjena vsem regijam, ampak samo nekaterim državam članicam Evropske unije. Vedeti pa moramo, da v vseh državah članicah kohezijska politika služi za financiranje tistih regij, eh, ki to potrebujejo, pa čeprav država kot celota ne spada med države kohezijske politike. No in za konec. Eh, to spoštovanje zakonodaje, the rule of law, to morajo spoštovati vse države, vse morajo izpolnjevati to obveznost. In um, tiste, ki tega ne izpolnjujejo, bi, bi naj ne imeli dostopa do teh sredstev. In pomembna točka, mi ne moremo um, sankcionirati, penalizirati upravičencev do sredstev, zato ker vlade počnejo napake. Uh, Ja, ne moremo eh, povzročiti posledic podjetjem ali študentom ali komorkoli drugim, zato ker država ne izpolnjuje svojih obveznosti. Sankcionirati bi bilo treba vlade, ne pa osebe zaradi napak vlad. Hvala lepa. Ejder, eh, Guardia Sabal. Hvala, gospod predsednik. Skušala bom na kratko povedati. Mislim, da se tu razvija zelo zanimiva razprava o tem, kako naj bi izgledal bodoči finančni okvir. Strinjam se z nekaterimi analiz analizami, ki so bile predstavljene, ne pa tudi z rešitvami. Naprimer, strinjam se z izzivi, ki so pred nami v prihodnosti, eh, premoščanje regionalnih razlik. Eh, podnebne spremembe, begunci, um, nevarnost revščine, s tem se strinjam. Vendar pa nisem mnenja, da bi te probleme lahko rešili s spremembo strukture finančnega okvira. Mislim, da nam struktura finančnega okvira služi za to, da obrazložimo, kaj nameravimo delati z evropskim proračunom in mislim, da že iz zgodovine Evropske unije vemo, da se spreminjanjem strukture eh, problemov ne rešujemo. Veseli bi bili, če bi bilo to tako enostavno. No, um, zdaj pa dodana vrednost. Kaj prinaša dodana vrednost? Tukaj gre za dejavnosti, ki bi na evropski ravni prinesle dodano vrednost v primerjavi z dejavnostmi, ki bi se izvajale na nacionalni ravni. Hkrati pa slišimo veliko kritiko do SKP-ja in do denarja, ki se ji namenja. In če imamo na evropski ravni politiko, ki je pokazala svojo dodano vrednost, je to skupna kmetijska politika. To je edina politika, ki je izključno evropske narave. In eh, Seveda, nihče ne dvomi o tem, da jo je treba prenoviti, eh, o tem smo že marsikaj povedali, ampak eh, um, dodana vrednost SKP-ja je eh, že samo v ekonomskem smislu dokazljiva in očitna. Potem pa še nekaj, povsem se strinjam s stališčem um, odbora regi, In sicer, da je treba povišati sredstva za razvoj, za izobraževanje, za eh, čezmejne strukture in tako naprej. Ja, vsem tem se strinjamo, vendar pa ne vemo, kje lahko vzamemo denar za to, ker ga nočemo trgati ne iz ovojnice za SKP, ni ga pa tudi v ovojnici za regionalno politiko. Pa še eno vprašanje. Slišala sem to, da se preveč projektov financira in ki imajo dodano vrednost izključno na lokalni ravni. In res me zanima, kaj ta stavek točno pomeni. Hvala lepa. Drugih prijavljenih ni, tako da, če dovolite, bi še sam podal dve pripombi v lastnem imenu. Najprej SKP. SKP je bila omenjena, vendar pa ne moremo Eh, povezovati sredstev za SKP za druge, eh, z drugimi programi za prosto mm, trgovinsko poslovanje. Tako da moramo v naših politikah eh, biti nekoliko bolj koherentni. Potem pa je treba vedeti tudi za obveznosti, ki se prejmejo, pa se potem ne izvedejo popolnoma in potem se preostala sredstva prenaša iz leta v leto. To eh, moramo imeti v mislih. In kar zadeva ta sredstva kohezijske politike, se sprašujem, čeprav sam zelo podpiram to, da se financira usposabljanje mladih, ali bi lahko kohezijska sredstva, pa ne glede na to, ali gredo iz regionalnega sklada ali iz um, drugih skladov, za um, poklicno usposabljanje mladih, kar je odličen ukrep za boj proti brezposelnosti in za spodbujanje evropskega gospodarstva. Tako. In zdaj dajem besedo gospe Margit. Uh, Šargensler uh, uh, za odgovore, potem pa predstavniku Um, komisije. Najlepša hvala za ta vprašanja in pripombe. Zelo sem se razveselila vaših intervencij, to tudi cenim. Seveda na vsa vprašanja nimam odgovora. To tudi ni moja osebna pristojnost in ta razprava je zelo težka. Veliko vprašanje še ne rešenih od lokalne dodane vrednosti do evropske dodane vrednosti in tako dalje. Prosili so me, naj bom čim bolj kratka in internata. Tako da se bomo sredotočili na dve ali tri točke, ki so po mojem mnenju še kako pomembne. Seveda je vse, kar ste povedali, vi zelo pomembno. To bomo preučili tudi doma. Ampak najprej bi povedala naslednje. To, kar ste povedali o strukturi proračuna. Vprašali ste me, ali si želim to spremeniti, ali je pristop kakorkoli revolucionaren ali ne. Mislim, da so kategorije izdatkov čisto v redu. Samo predstaviti jih je treba. Mislim, da ne potrebujemo dodatnih postavk, dodatnih kategorij izdatkov prav tako mislim, da ni treba nečesar črtati ali pa v celoti izključiti. Mislim, da je treba le preusmeriti sredstva iz nekaterih postavk v druge. In tudi pri samih izdatkih, znotraj kategorij izdatkov, bi bilo treba zagotoviti bolj trajnostno usmeritev. To je prvo. Drugič, kaj pomenijo package deals, torej dogovori v svežnjih. Ne govorim o pogojenosti, Splošno gledano, mislim, da ne bi smeli govoriti o posamičnih elementih ločeno, ampak bi bilo treba razmišljati o različnih koristih in povezavah med različnimi kategorijami izdatkov v različnih državah članicah. In tukaj govorim naprimer o stopni emisiji oglikovega dioksida, pa tudi o pristojbinah za oglik. Nekatere države članice si želijo višjih pristojnosti, druge niti ne. Ekonomsko in družbeno gledano je zelo težko vključiti takšne pristojbine. Te pristojbine bi lahko pospremili tudi z dopolnitveno pomočjo za izvajanje programov dekarbonizacije ali kar koli takega. Potem pa še tretje, nekaj, kar je politično gledano zame pomembno. Nočem, da me narobe razumete. Prav gotovo je šok zaradi Brexita po svoje katastrofalen. Ampak morda bi ga lahko države članice izkoristile za to, da bodo bolj razumele, da je treba nekaj spremeniti tudi znotraj svojega proračuna. In če se bo to zgodilo, je lahko to tudi boljša plat medalje. Seveda si sama ne želim Brexita, nikakor ne. Potem pa še zadnja pripomba, nekaj manjšega, koliko denarja bomo potrebovali vredno več kot zdaj. Čeprav to verjetno ne bo mogoče potrditi politično gledano znotraj te strukture. Najprej je treba spremeniti sistem lastnih sredstev, potem je treba spremeniti strukturo izdatkov in potem se treba pogovoriti o večjem obsegu proračuna. Hvala. Um, thank you, Chairman. Um, I can be. Hvala. Gospod predsednik, čisto na kratko bom to pokomentiral, zahvaljujem se parlamentu in pa odboru Bač za te pripombe, zahvaljujem se tudi za to študijo. Zaenkrat se Evropska komisija ukvarja še s pripravljalnim delom. To delo je zelo intenzivno. Evropska komisija naj bi dobila najboljše možne predloge do maja naslednje leto. Glede na to, da smo zaenkrat še v pripravljalni fazi, ne morem podati dokončnega stališča Evropske komisije, saj se nismo niti še pogovorili o teh vprašanjih, vsaj uradno ne. Kljub temu bi želel nekaj povedati in to je bilo gotovo presenetljivo tudi za vas da je komisar Oettinger, ko je govoril o prihodnosti financiranja EU 25. septembra, povdaril koncept dodane evropske vrednosti, tudi on. In to je zanj izhodišče za opredeljevanje prioritet in usmeritve evropskega proračuna v prihodnosti. In primeri, ki jih je omenil med govorom, veliki znanstveni projekti, skupna obramba, zaščita, meja, čezmejna infrastruktura. Vse to na nek način odraža tudi to, kar je povedala gospa Šerac Senštar v svoji predstavitvi. Mislim, da je bil komisar v svojih sklepih celo veliko bolj mil in sicer je priznal, da se je SKP vzdolž obeh stebrov izkazala za koristno. Torej, komisar celo ni bil tako strog kot gospa Šracenštarov. Ali so katero vprašanje za nas posebno problematične? Prvo je, naprimer, če ne bi dosegli ravnovesja, kot je povedal gospod Oettinger, med večjimi prispevki in dodano vrednost Evropske unije, ter na drugi strani določenimi vrčevalnimi ukrepi, tako da bomo dobili realistični proračunski predlog. Iz tega izhaja vprašanje, kateri bodo najbolj inteligentni predlogi za takšne reze. In neizogibno se zdi, da bo prišlo do vrčevanja tudi v smislu SKP in pa kohezijske politike. Opazil sem, da je gospa Šracenštaler predlagala, da vključimo neposredno plačila v SKP, pri tem pa upoštevam tudi razsežnost kohezijske politike. Neposredno plačilo bi morali torej usmerjati na bolj revne države članice. Ne vem, ali je smiselno združevati sektorsko politiko s kohezijskimi cilji, vendar pa se pogosto pojavlja vprašanje osredotočenja SKP na revnejše kmete. O tem pa razmišljamo tudi sami. Torej, da bi podpirali revnejše kmetijske gospodarstva s konceptom Kepinga. To bi lahko bilo smiselno, vendar pa naj ponovim, da pogajanja še potekajo. Pa še osebno pripombo bi podal največji zagovorniki obsega SKP zapuščajo Evropsko unijo, pa tudi največji upravičenci po posamezni kmetiji zapuščajo Evropsko unijo. Morda se tukaj že kaže nekakšna dinamika, do katere naj bi prišlo po Brexitu. Kar zadeva lastna sredstva, se o tem v resnici še nismo pogovorili. Bi vas pa upozoril na eno vprašanje, o katerem je govorilo več poslancev kako ne bi bilo s fiskalno neutralnim pristopom. To je zelo pomembno pri razpravi o prihodnosti financiranja. Ali bo prihodne financiranje tudi fiskalno neutralno, kar ne bi pomenilo nobene dodatne obremenitve za davkoplačevalca? To je pristop skupine Monti. To je tudi eden ključnih elementov sklepov te skupine. Če se bomo odločili za ta pristop, pa pri posledicah ne bomo mogli več trditi, da bi zaradi dodatnih lastnih sredstev lahko laže zapolnili vrzel zaradi Brexita. To je kontradiktorno. Če pravimo, da ne bi s tem olajšali zapolnevanje te vrzeli, torej da ni treba več toliko financirati, potem tukaj govorimo o večjem fiskalnem bremenu. Dejansko. Tukaj gre za protislovne nasvete, ki jih dobivamo. Tudi vprašanje fiskalne neutralnosti je precej odprto in si zasluži dodatne razprave. S temi besedami se bom tudi omejil, kolikor vem, se bomo zdaj pogovorili še o trajanju večletnega finančnega okvira in tam bom imel še nekaj pripomb. No, ampak ta lastna sredstva naj nas ne bi rešila te tiranije vračanja in ravno tako moramo pri tem ohraniti duha skupnosti. Tudi v Montjevem poročilu je tako zapisano, če imamo lastna sredstva, torej če davčni prihodki polnijo evropski proračun, morajo na drugi strani biti davki na nacionalni ravni nekoliko nižji. Dobro, bomo to Eh, zaključili s sklepi naših dveh soproočevalcev, gospod Olbreh. Tukaj ne gre za končno stališče odbora za proračun, to je le sklep te razprave. In ta razprava je jasno pokazala, tudi strokovnjakinja je to predlagala, da ni bistveno spreminjati samo strukturo proračuna, ampak da se moramo ukvarjati z vsebino. Morda bi morali spremeniti vsebino proračuna in tukaj se težave začnejo. Če nam bodo svetovali naj ne spreminjamo strukture in mislim, da to pravi tudi komisija, kaj to pomeni? ali naj razširimo poglavje proračuna, da bo recimo poglavje nosilo naziv investicije naložbe ali kaj takega. Iz tega izhaja težave tudi glede transparentnosti, to je še ena težava. Po drugi strani pa verjetno ne bi ničesar spremenili. Pomembna pa je tudi politična razprava o tem, kaj je bolj pomembno in kaj je manj pomembno, v katero smer naj gremo. Zelo zanimivo je, da se v Evropskem parlamentu pogovarjamo o prioritetah EU in pa o pomenu teh prioritet. Strokovnjaki pa pravijo, da v bistvu samih prioritet ni treba spreminjati, treba je predvsem poskrbeti za večjo učinkovitost in pa za drugačna razmerja pri izdatkih. cannot discuss the structure. Eden od sklepov je torej, da ne moremo spreminjati strukture, če se ne bomo pogovorili o osebini. Najlepša hvala. Če lahko še nekaj dodam. Mislim, da bi bilo treba izrazito poenostaviti te stvari in trenutna finančna uredba k temu žal ne bo prispevala. Od komisije moramo zahtevati, da predlaga predlog za naslednji večetni finančni okvir, obenem pa mora predlagati tudi predlog, reformo finančne uredbe. Rekli so nam, da trenutne uredbe ne moramo več ne vem koliko spreminjati zaradi tega, ker večletni finančni okvir še poteka, ga že izvajamo. Če pa ne bomo mogli nikoli prilagajati finančnega okvira, glede na to, da nismo spremenili uredbe, potem bo to čez tri leta slabo. 40 minut zamujamo z našo razpravo, vendar to kaže tudi na zanimanje za to razpravo. Zdaj bo predstavil poročilo gospod dr. Kengil, ki bo povzel svoje poročilo o naslednjem večletnem finančnem okviru in njegovem trajanju. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsednik. Dari se soočamo s precejšnjimi časovnimi pritiski oba morava ujeti letalo danes. Tako da se bom res skušal omejiti na teh 15 minut. Po tej koristni poglobljeni razpravi o strukturi in vsebini naslednjega MFF-a bi želel podati kratko analizo trajanja MFF-a. Preden začnem s tem delom predstavitve, I would also have some general remarks about the imam pa še nekaj splošnih pripomb o naslednjem večletnem finančnem okviru. Želel bi namreč prispevati k splošni razpravi o prihodni obliki proračuna. Po teh splošnih pripombah se bomo sredotočili na tri scenarije. Pet let, sedem let in pa deset let, torej pet plus pet za MFF. Katere so prednosti, katere so pomankljivosti. To bom na kratko povzel z vidika predvidljivosti, stabilnosti in po drugi strani fleksibilnosti ter odzivnosti na spremembe. Poleg tega bi se želel lotiti tudi praktičnega procesa, torej izvajanja. Ampak zdi se mi že, da ne bom imel dovolj časa, da bi predstavil še časovnico za izvajanje. Boste pa to imeli v predogled na koncu te predstavitve, radi našli boste to tudi v mojem dokumentu v študiju. Najprej splošna pripomba glede trajanja. Mislim, da držav članic to pravzaprav ne zanima. Izkušnje kažejo, da so se že navadile na sedemletno obdobje MFF-a in da jih sprememba trajanja pravzaprav ne zanima. Zanimajo jih predvsem tehnična vprašanja, N plus 2, N plus 3 ali pa nekatera druga vprašanja, ki zadevajo izvajanje in neto proračunska stališča. In res je, da težko odkrijemo podrobne študije, ki bi jih pripravila Evropska komisija ali pa Evropski parlament glede trajanja MFF-a. Na voljo je le nekaj sklicov, nekaj odstavkov v povezavi s trajanjem. V prvem delu imam nekaj splošnih pripomb. Kakšne so torej splošne značilnosti evropskega proračuna? Imamo res tehnokratičen, birokratski sistem sprejmanja odločitev na osnovi predpisov. To pomeni, da je predvsej težko spreminjati proračun EU. In ta postopek bi v vsakem primeru moral biti postopen proračunske postavke je mogoče spreminjati, ampak le na postopen način. Dober primer je trenutni MFF, pri katerem je prišlo do nekaj pomembnih premikov. 72 odstotkov izdatkov se zdaj porablja za SKP in kohezijsko politiko. Moja druga splošna pripomba je, da je proračun EU investicijski proračun. Ima torej različno, drugačno funkcijo od nacionalnih proračunov. V študiji imate navedene tudi klasične funkcije proračuna in na osnovi tega bi lahko sklenili, da proračun EU zadeva predvsem porazdelitev sredstev zaradi kohezijske politike in deloma tudi skupne kmetijske politike. V tem primeru gre res za dodelitev porazdelitev sredstev. Poleg tega pa imamo tudi pomembno razvojno funkcijo. Obe polovici politike so usmerjeni v trajnostni razvoj, v izboljšanje konkurenčnosti, poleg tega pa to pospremljamo še z nekaterimi drugimi politikami, raziskave in razvoj, izobraževalni programi, mreže in tako dalje. S tem naj bi se izboljšal razvoj, pa tudi konkurenčnost. No, potem pa še makroekonomska stabilizacija, klasična gospodarska funkcija. Zaradi velikosti tega proračuna mislim, da z proračunom EU vendarle le z enim odstotkom ne moramo poskrbeti za makroekonomsko stabilizacijo. Seveda bi lahko poskrbeli za nekatere spremembe v prihodnosti. Na osnovi spremembe okvira za evropsko ekonomsko upravljanje. Moja tretja splošna pripomba je vezana na vzajemne koristi evropske integracije in pa proračunskih transferjev na ravni EU. O tem smo se že veliko krat pogovarjali. Neto proračunsko stališče je zavajajoče. Tukaj gre le za en dejavnik prednosti evropske integracije. Seveda obstaja več vzajemnih koristi, naprimer na osnovi čezmejnih učinkov ali pa posrednjega učinka na povpraševanje in ponudbo, gospodarstvo obsega, vse to je pomembno. In države članice bi si morale to razlagati širše, se ne osredotočati le na proračun. Ali bi lahko skrajšali ta splošni pristop in se osredotočili kar na trajanje, prosim? Well, um, something about uh, performance and, and uh, conditionality and No, nekaj je bilo tukaj še o uspešnosti, o pogojenosti, o posebnih predpisih, o dodani vrednosti, ne bom se lotil podrobnosti. Lahko le sklenem, da mora biti dodana vrednost v središču evropskega proračuna. In pogojenost mora zauzemati pomemben položaj. Ustvariti moramo jasno povezavo med transferi in izpolnjevanjem makroekonomske reformne strukture. Potrebujemo pa obenem več stabilnosti in več fleksibilnosti, seveda. po tem splošnem uvodu. Mi dovolite, da predstavim tri scenarije. Ravno kar sem vključil tudi razpredelnice, ki zadevajo praktične vidike treh scenarijev. Prvi scenarij zadeva prednosti in pomankljivosti petletnega MFF-a. Najprej prednosti pri tem scenariju. Poudaril bi uskladitev za mandati Evropskega parlamenta in komisije. To pomeni, da imata vsak parlament in komisija pomembno vlogo pri pripravi in izvajanju petletnega MFF-a. proračun EU in pa razprava povezana s proračunom EU naj bi bila v središču evropske politike. To bi bila torej pomembna kontinuirana tema, ki bi jo obravnavali. Naslednja prednost bi pomenila več fleksibilnosti in laže prilagajanje nepredvidljivim spremembam. Tukaj gre za predvidevanje, iskreno povedano. Po drugi strani bi si lahko to fleksibilnost zamislili le srednje ročno. Imeti moramo možnost prilagoditve tudi po petletnem obdobju. Potem pa še zadnja prednost, potrebovali bi bolj enostavno fleksibilna pravila. To bi bila tudi posledica, skrajšanega trajanja. In izvajanje bi morali spodbujati z bolj enostavnimi predpisi, s katerimi bi omejili tudi zamude. Potem pa še nekatere druge značilnosti. Krajše trajanje bi pomenilo manjšo stopno predvidljivosti. To bi bilo lahko problematično za bolj dolgoročno politiko, za dolgoročne naložbe, ki so vezane na kohezijsko politiko, infrastrukturo, raziskave in razvoj. To bi torej pomenilo resne časovne omejitve v smislu izvajanja večletnih programov. Naslednja negativna značilnost ali pomankljivost je kontinuirano pogajanje, institucije bi se morale kar naprej pogajati v tem skrajšenem obdobju. Potem naslednja pripomba je vezana na predvidevanje večje fleksibilnosti, vse skupaj bo odvisno od pravil. Znotraj petletnega obdobja torej ni več nobenega jamstva glede bolj fleksibilnega proračuna. Potem pa še zadnji komentarji glede negativnih značilnosti. Ti so večinoma povezani s krajšim časom za pripravo naslednjega MFF-a. V drugem letu izvajanja novega petletnega MFF-a naj bi se začela že priprava naslednjega MFF-a. To bi pomenilo, da tukaj ne bi imeli na voljo nobenih ekspost evalvacij, nobenih rezultatov tekočega večletnega finančnega okvira. To bi pomenilo, da bi naslednji MFF temeljil na prejšnjih zaključenih proračunskih obdobjih, ne bi pa upoštevali izkušen trenutnega obdobja. Naslednji scenarij je scenarij sedmih let, tega precej dobro poznate, saj je postal nekakšen standard, Za večletne programe je ta scenarij zelo ugoden, omogoča večjo stopnost gotovosti in stabilnosti v primerjavi s petletnim MFF-om. Omogoča tudi bolj dolgoročno, strateško, poenostavljeno načrtovanje. In to je dobro tudi za glavno politično področje. Na voljo je tudi več časa za oblikovanje, zasnovo in ocenjevanje politike. Zdaj pa negativne značilne poteze. Sedemletno obdobje ni usklajeno s petletnimi mandati institucij. Praktično gledano to pomeni, da komisija, ki začne z sedemletnim MFF-om, ima najbolj odločilno ulogo v tem procesu seveda tudi zaradi umestnega pregleda. Naslednja komisija in naslednji parlament pa seveda imata pomembno vlogo, ampak ob različni, ob drugi točki. To bi lahko kritizirali zaradi prevelike rigidnosti, bi trajalo predolgo časa, da bi se odzvali na nove okoliščine in spremembe. Zato potrebujemo umestni pregled. Težava pa je v tem, da bi bil lahko mestni pregled, kot se je zgodilo tudi zdaj, osnovan le na izkušnjah iz prvega dela zvanja. Kot veste, bi morali mestni pregled pripraviti v tretjem letu cikla, spremembe predpisov bi se morali izvesti že v prvi polovici četrtega leta sedemletnega MFF-a. To pomeni, da imamo na voljo le dve leti izkušenj, kar ni ravno veliko. Tudi če pride do nekaterih zamud, nekaterih težav zaradi kompliciranih predpisov. Tako kot v primeru kohezijske politike, kjer se je to zgodilo nismo morali torej izkoristiti realnih izkušenj pri umestnem pregledu. Zdaj pa še desetletni MFF. Najprej pozitivne značilnosti. Zaradi petih let plus petih let, mislim, da bi bilo vse skupaj usklajeno tudi z mandati institucij. To je pomembno, tako kot pri prvi možnosti, bi to zagotovilo nekakšno stalno postavitev prioritet za institucije, to bi dalo tudi več stabilnosti, predvidljivosti na ravni EU. Pa še nekaj zelo pomembno, to bi zagotovilo boljšo skladnost s strateškimi zahtevami načrtovanja. Praktično gledano bi to pomenilo, da bi imeli desetletne strateške načrte na osnovi izhodiščne Lizbonske strategije, temu seveda sledi Evropa 2020 in lahko bi predvidevali, da bi po strategiji Evropa 2020 dobili naprimer strategijo 2030, da bi to uvedli za naslednje desetletje. Da torej lahko imamo strateški načrt, strateški pristop. To pomeni, da če imamo desetletni MFF. Potem je lahko vsaka celovita strategija usklajena s trajanjem MFF-a. In to velja tudi za Evropo 2020 in vse nadaljne programe. Torej strategija za raziskave, za vse evropska omrežja in tudi druge politične sklope, trajnostni razvoj, podnebne spremembe in tako dalje. Imeli bi tudi več časa za zbiranje podatkov in rezultatov na osnovi izvajanja MFF-a. Umestni pregled bi torej temeljil praktično gledano na prvih treh letih izvajanja in to bi bilo nekoliko bolje. Boljša situacija v primerjavi s trenutno, torej sedemletnim MFF-om. Zdaj pa še negativne značilnosti komisija, ki bo začela z desetletnim MFF-om, bo seveda imela ključno ulogo v tem procesu. Glavno vprašanje pri scenariju 5 plus 5 je vezano na pravne instrumente, ki bi morali trajati deset let, to pa bi lahko vodilo tudi v določeno mero togosti. Zato bi verjetno potrebovali tudi vsebinski umestni pregled. Pravno gledano bi morali to nekako rešiti, kako naj ta pregled izvedemo. Praktično gledano bi to pomenilo, da bi za vsak program in za vsako postavko imeli nekakšno maržo, nekaj rezerv, na to pa bi imeli precejšno rezervo še za celotni proračun, tako da bi se lahko odzivali na potrebe na fleksibilen način, tudi po pregledu v umestnem obdobju. S tem bom zaključil, to so bile najpomembnejše točke, lahko si ogledate tudi časovnice. To je zanimivo z vidika vaših političnih ciklov, mandato, pa tudi z vidika časovnice za izvajanje MFF-a znotraj treh scenarijev. Pri tej časovnici je občutljivo to, da bi se morala v nekaterih primerih začeta, začeti pogajanje znotraj ene komisije, izvajanje pa v času druge, naslednje komisije ter parlamenta.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 Ampak preden zastavim vprašanja, bi še nekaj pripomnila. Zdi se namreč, da mislite, če sem prav razumela, da vprašanje trajanja, eh, pa že Ravdo prej isto rekel, ne bo bistveno, ne bo tisto, zaradi česar bo svet zadržan. Mogoče, da to vprašanje ni dovolj politično uh, za svet, ampak sama mislim ravno obratno. Saj imamo izkušnje s težavami s svetom, ko naprimer je bilo, bila omenjena možnost za ponovni pregled um, finančnega okvira za obdobje do leta 2020, pa je bilo kar precej odpora. To smo uh, videli tudi, kadar smo predlagali pregled uh, tega finančnega okvira pred nekaj leti. No in dejansko se mi ne zdi, da ne bo to tako enostavno, ker je tako demokratična razsežnost kot ta povezovalna razsežnost pregleda, eh, o katerem govorimo v razpravi o večletnem finančnem okviru, tista, zaradi katere bo sklep verjetno skušal uh, um, zavreti prizadevanja parlamenta in komisije in sama mislim, da bo to kar težka bitka. Pa še nekaj ob tej vaši schemi in res se vam zahvaljujem, da skušate vedno pretehtati tako pozitivne kot negativne elemente. Uh, mene zelo prepriča 5 plus 5 pet plus pet pomeni v bistvu deset z obveznim pregledom po petih letih. Lahko govorimo o daljšem ali krajšem trajanju, ampak kakorkoli v končni fazi je rezultat isti. Najti moramo torej ravnotežje med spoštovanjem demokratičnih pravil, torej vloge pri pregledu se strani parlamenta in komisije vsakih pet let in to je bistvenega pomena. Sicer bi to pomenilo, da smo popolnoma odmaknili teh stvari. Poleg tega moramo določiti dovolj dolgo trajanje, pa ne le za to, da bomo uresničevali vse politike in še zlasti strukturne politike, ampak tudi za to, da se bomo da bomo lahko upoštevali ta posebni kontekst, v katerem delamo. Saj imamo včasih razprave o podnebju, o trajnosti, o delu in tako naprej. In tukaj potrebujemo določeno eh, trajanje, zato da se bomo lahko to osvetlili in zaradi tega se meni zdi pomembno. Eh, trajanje, pri katerem pa bo pregled obvezen in v tem primeru to več ne bo review. Torej, ne bo več review na tu besedilu, ampak nekaj, kar kaže na to obvezujočo naravo pregleda. No, pa še nekaj. Se tu sprašujem, kaj pa je lahko predmet pregleda in kaj je treba ohraniti znotraj tega dolgega obdobja trajanja. Namreč, če lahko vse pregledamo, potem nima smisla, da govorimo o desetletnem obdobju. In če je pregled samo nekaj pristranskega, je tudi nesmiselno govoriti o obdobju 5 plus 5. Torej, najti moramo en manevrski prostor med tistim, kar bo predmet več, večletnega, desetletnega trajanja in tistim, kar se bo lahko pregledovalo vsakih pet let. Zato to sprašujem, namreč potrebujemo potrobno prožno, zato da bo tisto, kar se bo lahko spreminjalo zaradi um, kriz oziroma posebnih trenutkov, to mora biti izvedljivo. Potrebujemo tak prožen inštrument. In zdaj, ne glede na to, kako to imenujemo, 5 plus 5 ali 10 let ali kaj, karkoli, kakorkoli že, se moramo vprašati v bistvu, kaj sploh lahko pregledujemo, kaj pa je tisto nedotakljivo. In mislim, da politično dejanje pregleda, ki je povezano tudi z volitvami, je gotovo bistvenega pomena. hvala. Zdaj bom pa dal besedo poročevalcu v senci. Gospod Levandovski. Uh, Čisto na kratko. Vprašanje trajanja je zelo povezano s tradicionalnim stališčem parlamenta. Čež da bi morali mandate uskladiti z MFF-om, kar pomeni argument pred petim letom namesto sedmim. Ampak moramo razumeti, da pravo usklajevanje ni možno realno gledano. Potrebujemo izvajanje. Pri MFF-u pa gre za oblikovanje, za pogajanja, za dogovor in na to za izvajanje. Ne glede na to, zakaj se bomo odločili za pet let, sedem let ali pet plus pet, vedno se bomo soočali z dvema neznankama. Najprej trajanje pogajanj. Prejšnjič je to potekalo dve leti in pol, predtem več kot eno leto. Sedaj bi potrebovali sedem mesecev, če bo na voljo dovolj političnega interesa za to, da bi zadevo zozili tako hitro kot pri Formuli 1. Druga nepredvidljiva stvar pa je zasnova. Zadnjič smo razpravljali o finančni perspektivi, sedaj pa smo naleteli na Brexit. Vedno se zgodi nekaj nepredvidljivega. Pravo usklajevanje zato ni možno. Da bi se izognili iluzijam, bi morali odpraviti to tradicionalno stališče našega parlamenta. Razpravljali smo o prednostih sedmih let. Um, Institucije so na to že dobro navajene, ta ureditev je preverjena in eh, morali pa bi imeti umesten pregled najkasneje po treh letih. 5 plus 5 to pa je eksperiment. To je neraziskan teritorij. O tem bi morali podrobno razpravljati. Nismo ni nam najmlajš jasno, kaj bi bilo fiksno vsak deset let in kako zagotoviti fleksibilnost. Kako zagotoviti ustrezne prenose za države članice znotraj let in kako zagotoviti pravi umestni pregled. Ampak mislim, da je vsekakor iz eh, našega besedišča treba odpraviti pravo usklajevanje mandatov. Hvala. hvala. No, torej, poročevalci v senci, kdo želi, lahko dobi besedo, gospod Depre. Ja, prav na hitro, gospod predsednik. Nekako mi ne uspe iz tega problema narediti dogmatičnega vprašanja. Če se navežem na to, kar ste povedali vi in drugi, ki so se oglasili, bi sam rekel, kar zadeva pet let, osko opredeljenih pet let, bi rekel ne, za predlog pet plus pet bi rekel ja, mogoče, in za obdobje sedem let bi rekel ja, zakaj pa ne. Ohranite sedem let. No, se bom razložil, zakaj tako mislim. Zakaj gre tukaj? Če je treba plačati neko ceno za to, da spremenimo to trajanje, na to ne pristanem. Sicer pa, če ohranimo isto trajanje in se lahko tu osredotočimo na tri elemente, lahko dobimo precej več. Prvič, bistveno povečanje prožnosti, drugič, zmanjšanje vnaprej določenih sredstev, na vnaprej dodeljenih sredstev, ker to povzroča to gost proračuna. In tretjič, tu se bom navezal na to, kar je povedala Izabel, določitev pogojev pri katerih je pregled obvezen. Torej ne vsebina, ampak pogoji za obvezen pregled. In če se osredotočimo na te tri elemente, torej prožnost, vnaprej dodeljena sredstva ter pogoji za obvezen pregled, mislim, da ni nobenih razlogov, da spremenimo trajanje MFF-a. Ali... Še kdo od poročevalcev v senci želi besedo? Ne, torej, če jih ni, imate drugi kolegi besedo, izvolite, gospod Nerijada. Nisem želela spregovoriti, ampak sem bila primorana v to. Mislim, da je jasno, da danes ne bomo sprejeli dokončnega stališča glede tega. Jasno je, da je treba podrobneje razmisliti o posameznih elementih. Ja, fleksibilnost zagotovo potrebujemo. Ne bom pa zavlačevala razprav. Gospod Fernandez očitno že prosi za besedo. Ne bom odašala. Eh, tu peux dire que tu es d'accord avec moi. Hein C'est quand même pas si mal. Monsieur Olbricht. Just very short question to our expert. Čisto na kratko bi zastavil vprašanje našemu strokovnjaku. Vaša analiza je zelo dobra. Jasno je, da je pet let eh, neizvedljiva možnost. To bi morali zavrniti in navedli ste tudi argumente. Pet let to ni možno. Kot eh, politični svetovalec pa me zanima, kaj bi predlagali vi. Pričakujem, da lahko boste odgovorili, ja, odvisno, kaj si želite, kar je v redu. Ampak prosil bi vas za kratek nasvet, eh, kaj je po vašem mnenju najboljša rešitev, glede na to, kaj si želimo oziroma kaj vi mislite, da si želimo. Sedem let, ampak s pogoji, točno določenimi. Gospa Toma, ja, prav na kratko, bi želela odgovoriti gospodu Levandovskiju in tudi gospodu Depeju v zvezi s temi desetimi oziroma sedmimi leti. Pri teh sedmih letih je problem v tem, da moramo ravno tako narediti pregled. To smo že videli. In to pomeni, da postane to obdobje še krajše. In zato, če bi imeli 5 plus 5, bi po petih letih lahko upravili pregled in tako bi vsaj eh, Eh, imeli neko prepoznavnost politike in njihovega uresničevanja. Če pa delamo pregled po treh letih in pol in to sva počela z gospodom Olbrihtom, nam je bilo pri tem jasno, kakšne so težave in da je tukaj tudi velik zamik eh, glede na uresničevanje kohezijskih politik. No, no. Hm. No, kot vidite, gospod Toma. Eh, vaš prispevek je imel takojšnji učinek. Vsi želijo zdaj besedo, gospod Fernandež. Jaz bom tudi hiter. Pet let ne, sedem let je obdobje, ki deluje in ga lahko izboljšamo, če, če določimo več prožnosti. Če pa rečemo pet plus pet s pregledom, pa bi to v bistvu pomenilo, da gre za pet let. Saj ne vemo, kaj pomeni plus. In pregled. No, potem moramo reči deset, ne pet. potem to, potem to pomeni 10. In če govorimo o 5 plus 5 s pregledom, kaj pomeni ta pregled? Lahko imamo pregled česa? 1 milijarde, 500 milijonov, 7 je, tukaj gre tudi za vprašanje varnosti, 10, zakaj pa ne, ampak to zahteva še več prožnosti kot 7-letno obdobje. Si vi permettez, moi je trouve qu'il y a No, če dovolite, mislim, da je to res pomembno vprašanje demokratične legitimnosti. Zato, ker vi ste bile tukaj pred prenovo uh, 2014, saj večina od vas. Sam pa sem bil izvoljen maja 2014 in v bistvu je bilo za me vse skupaj precej preprosto. Proračun je bil že določen in zdaj imamo na vsake nekaj let mm, en del in to je to. Uh, Ampak to vprašanje je zelo občutljivo. Kako naj našim voljivcem, ki nas volijo za pet let, razložimo, da pa proračun volimo oziroma z njim upravljamo za deset let? Ja, ampak problem imamo tukaj, gospod predsednik. Namreč pogajanja za večletni finančni načrt trajajo več let. Torej, <laughs> kaj bi morali reči, da si želimo imeti mandat, eh, ki bo trajal deset let? Ja, no, to pa ni predmet za razprave za naš odbor. No, ali vidite, ob tem, ko gre svet tako hitro naprej in problemi, probleme, ki jih imamo. No, videli ste pri uh, glasovanju prej tega eh, večletnega finančnega okvira, kako je z uh, sredstvi namenjenimi za uh, migracije. Ali pa uh, uh, prerasporejena sredstva uh, in postavke, ki zahtevajo 80 odstotkov proračuna oziroma 80 odstotkov proračuna je bilo že vnaprej dodeljenih, potem imamo 6 odstotkov proračuna za vse inštitucije in itd. In verjetno bi morali razlikovati med tistim, kar je prerasporejeno in gotovo bi potrebovali več, eh, bolj enostavna pravila. In če stvari pri izvajanju niso jasne, potem uh, bi se v bistvu morali dogovoriti o tem, da ta način dela prekinemo. Zato, ker ta način dela prinaša negativno dodano vrednost in tega imamo počasi dovolj. Mislim, da mora uh, naš strokovnjak malo oditi in uh, zato bo težko podal svoj sklep, kar, ampak izvolite. Thank you. So first of all, uh, it was my Najlepša hvala. Moj namen je bil, da vam predstavim sa en, samo eno najboljšo možnost. Predstavil sem tri možnosti, njihove prednosti in slabosti, ampak jasno je postalo, da prva možnost ni najboljša, ni izvedljiva zaradi kratkega časa trajanja. Glede možnosti 2 in 3 pa je vse odvisno od pravil in od fleksibilnosti. Kot ste omenili, je evropski proračun eh, v prvi vrsti usmerjen v naložbe, kar zahteva dolgoročni pristop, dolgoročno perspektivo. Z praktičnega vidika bi lahko mm, okvir utemeljili na desetih letih tudi ko gre za prerasporeditev, za kohezijsko politiko, za politiko raziskav in naložb. Torej, pri najpomembnejših področjih bi to lahko predvideli. Evropska unija ima dovolj izkušen za vzpostavitev takšnega dolgoročnega časovnega okvira. Če pogledamo pretekle MFF-e, ugotovimo, da ni prišlo do večjih radikalnih sprememb pri samem ozadju. Nekaj reform je bilo, nekaj preoblikovanja na določenih področji. No, ampak če dovolite, saj ni bilo sprememb, ampak glede na to, da ni bilo dovolj sredstev, smo samo povečali število proračunskih postavk in zato gre v vašem primeru za to, da pripravite proračun tako, da bo razumljiv in jasen za naše državljane. Mislim, da gre tu za vprašanje pravil. 10, 12 ali 20 odstotkov desetletnega proračuna v okviru MFF bi preoblikovali v neko rezervo. Po umestnem pregledu pa bi ta sredstva na to lahko počrpali. Naprimer, zamislimo si lahko nacionalni razvojni črt, načrt, ki traja deset let, gre za sklenitev partnerskega sporozuma, oblikovanje projektov in kohezijsko financiranje. Jasno pa je, da bi morali biti kazalniki zapisani v sami zakonodaji. Na to bi morali po prvi polovici, pač odvisno od pravil, opraviti oceno, bodi si po treh letih začetka izvajanja ali štirih ali petih. Na to pa bi lahko unesli prilagoditve, uvedli preoblikovanje, uvest, uvedli privatizacijo Tudi to bi bilo možno pri kohezijskih projektih. Vse je odvisno od pravil, ali gre tu za 15 odstotkov ali pa za 10 odstotkov sredstev. Omenjali ste še nekaj, če se prav spomnim. Na začetku ste dejali, da prihaja do pravnih težav glede pristojnosti institucij. Glede tega, kakšna je vloga držav članic in sveta pri umestnem pregledu. Lahko se dogovorimo, da je naloga komisije in parlamenta, da pripravita in ocenita pregled, lahko pa bi svet imel tudi svoj glas pri tem. Gre za pravno vprašanje. Meni osebno bi bilo ljubše, če bi bil umestni pregled naloga samo komisije in parlamenta. Države članice bi se torej dogovorile glede celotnega desetletnega okvira, na to pa bi to pregledovali dve instituciji. No, ne bo zelo lahko priti do zaključkov. Mislim. Gre za vprašanje, kakšna bo prihodnost Evrope in kaj s tem, kaj tu želimo doseči. Rad bi podal par komentarjev. Tu gre za splošno vprašanje naslovljeno na komisijo. Mislim, da kakšnega predsedana tule nimamo. Takšen dokument s prednostmi in slabosti je dragocen tudi za komisijo. Rad bi vas samo upozoril na dva ali tri vidike, o katerih niste razpravljali. Naprimer, ali morda prihodnji MFF ne bo atipičen MFF, glede na to, da smo se znašli v posebni situaciji, ko neto plačičnica odhaja iz Evropske unije. Morda bi zaradi tega potrebovali posebno disciplino v samih pogajanjih ali pa posebne nenavadne, neobičajne kompromise, ki pa jih ne bi želeli predpisati za prihodnjih deset let. Morda bi lahko razmislili o neke vrste prehodnem MFF-u, preden eh, razmišljamo o prihodnjem, prihodnjih MFF-ih za 27 terico v bolj mirnih časih. Morda bi bilo smiselno razpravljati tudi o tem. Drugič, če se odločimo za ritem 5 plus 5 let, se zastavi vprašanje, kaj je najprimernejši trenutek eh, za sprožitev postopka znotraj eh, zakonodajnega mandata. Če se sedaj odločimo za ureditev 5 plus 5, se bo vedno začelo to obdobje po 18 mesecih novo izvoljenega parlamenta in po 15 mesecih novo izvoljene komisije. Je to res tista idealna časovnica, ki si jo želite v prihodnje? Če se odločimo za ritem 5 plus 5, to pomeni, da se ritem ne bo spremenjal. Ne moremo ga spremeniti. Morda bi lahko razmislili, da bi enkrat imeli tudi šestletno obdobje, tako da bi to premaknili v sredino zakonodajnega mandata komisije in parlamenta. Takrat bi se začel novi MFF. Morda bi bilo smiselno razmisliti tudi o tem. In na zadnje razumem, da imamo različne kategorije za izdatke. Nekateri bi si želeli dolgoročnejšega načrtovanja za obzorje, nekateri krajšega, ampak sam sem si nabral 20 let izkušenj na področju MFF-a in naučil sem se, da je to svežen. Vsak element, vsaka politika, vsak program je podprt strani določene države članice ali pa uživa podporo Evropskega parlamenta. Težko bi bilo uvesti dva razreda projektov, prvi razred, ki bi bil uklesan v kamen za deset let, v katerem se ne bi pogajali, drugi razred pa bi imel na voljo samo pet let. Skrbi me, glede na to, da velja načelo, da se nismo dorek, dogovorili o ničemer, dokler se nismo dorekli o vsem, da bo v 99 eh, odstotkih in pol šlo za fiksne programe in v preostalih pol odstotka pa z revizijo ne bomo mogli uvajati sprememb. Morda se bo možno dogovarjati dodatno samo o nekaterih dodatnih elementih. Skrbi me torej, da tako ne bi mogli razrešiti zadev, če se odločimo, da bi nekaterim elementom namenili deset let, drugim pa samo pet let, če upoštevamo trenutno veljavno logiko, da se nismo dogovorili o ničemer, dokler se nismo vsem. Hvala. Merci, no, hvala. Hvala lepa, da ste še en scenarij dodali, četrti scenarij za šest let. No, zdaj čakam še na scenarij za devetletno obdobje. Vsekakor pa ste črtali možnost štirih let. Vsekakor pa v tem svetu, ki se tako spreminja in ki je tako uh, nepredvidljiv, je težko se zavezati za deset let oziroma bi morali imeti nek inštrument na voljo, ki bi nam to omogočil. In, naprimer, če bomo imeli nek trust fund, pri tem pa neko proračunsko galaksijo, ki ne bo ničesar več povedala našim državljanom, no ja. Uh, To je tudi zelo demokratično vprašanje. Za konec pa dajem besedo še obema poročevalcema. Gospa Toma zgleda zelo odločno. Pa ja, seveda, saj z gospodom Olbrichtom vse vnaprej predvidiva. No, najprej, kot sem prej povedala, se moramo zavedati, da pri sedemletnem obdobju, če ga ohranimo, se bo pregled izvajal na tri leta in pol, kar je problematično. Drugič, strinjam se z gospodom Deprejem, da je v bistvu tudi težko določiti obdobje za deset let oziroma pet plus pet. V bistvu je to ista stvar, ampak z dveh različnih zornih kotov. Odvisno je od tega, kaj bi bilo določeno kot vsebina pregleda. Ja, to je razprava, ki se tu pojavlja. Tako da ni toliko vprašanje 5 plus 5 ali 10. Pravo vprašanje, ki se ga bi bilo treba pri tem lotiti, je, katere so politike in to zato, da bi preprečili to, da bi hkrati ustvarjali trust funde in da bi hkrati upoštevali tudi politike z večjo dodano vrednostjo, potrebujemo fleksibilnost, zato da bomo vedeli, kaj bo predmet tega pregleda. Torej, razprava gre v to smer, katere so tiste politike, ki se jih ne bi smeli dotikati, katere pa tiste, kjer potrebujemo več prožnosti. Želela bi se tudi zahvaliti komisiji za upozorilo v zvezi s tem prehodnim finančnim načrtom. Sicer bi bila parlament in komisija vedno v slabšem položaju v razpravah in to se mi zdi zelo pomembno in to bi je treba vključiti v poročilo na lastno pobudo. Ravno tako bi želela ustrajati na tem, da je vprašanje pogojev, na podlagi katerih bi se upravljal pregled, izredno pomembno in da moramo zato tu jasno opredeliti naše odločitve. Pa še nekaj, tudi pri dolgoročnih politikah je treba razmišljati o umestnem pregledu. Če si pogledamo, naprimer, kohezijsko politiko in če bi opazili, da deluje, ali bi to pomenilo, da moramo to politiko ukiniti? Ne. Pregledati je treba način, na katerega se ta politika izvaja. In za konec še nekaj v odgovor komisiji, ko pravite, da dejansko ne moremo imeti kratkoročnih in dolgoročnih politik, zato ker pogajanja se nanašajo na vse v svežnju, potem se sprašujem, kaj ta svežen je. Svežen ima politike, pri katerih pride do um, nekega pravega donosa, za politike, ki sicer nimajo neke dodane vrednosti, ampak o katerih se tudi pogajamo. Tako da tukaj bi morali nekoliko preseči te stvari, zato da bi se izognili oviram. No, in če upoštevamo, kako deluje tak svežen, moram reči, da se meni zdi zelo dobra možnost za pregled eh, prihodnjih financiranj prav ta. Hvala. Donc, si vous voulez casser la tyrannie du jeu. Hvala lepa. No, če želite prekiniti s to tiranijo pravičnega povratnega donosa, potem govorite o tem z gospodom Levandovskim, več kot bo lastnih sredstev, manj bo prispevkov iz proračunov držav članic in potem več ne bomo govorili o tem pravičnem vračilu v države članice in potem bomo šele imeli pravo solidarno Evropo. écoutez, on va continuer parce que nous n'aurons des traducteurs que jusqu'à 18h30. No, nadaljujmo. E, prevajalci so tukaj sicer samo do 18:30, tolmači sicer. Qui est un rapport à part entière de la commission des budgets sur. No, zdaj pa naprej k letnemu poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Gospa poročevalka, izvolite. Ja, hvala, gospod predsednik. Sama sem pripravila zelo izčrpno in podrobno predstavitev tega poročila, ampak glede na to, da imamo že pol urno zamudo, bom skušala predstaviti samo glavne točke. Dejstvo je, da smo zdaj prvič v tej novi sestavi znotraj odbora za proračun, da moramo pripraviti Eh, tako poročilo v bolj obširni obliki in zato sem skušala vse misli v pet točk skleniti. Prvi, prvi del so globalni izzivi, s katerimi se soočamo v Evropski uniji in njihova povezava s politikami Evropske unije ter se projekti in uh, smernicami za delo, ki jih ima EIB. E, kar je zelo pomembno, saj vemo, da eh, ta banka eh, daje na voljo sredstva in združuje tako zasebna kot javna sredstva v podporo politikam oziroma izvajanju politik, ki so za nas tako zelo pomembne. In eh, med temi politikami je tudi krepitev konkurenčnosti držav članic, podpora realnemu gospodarstvu, trajnostna rast, podpora zaposlovanju, malim in srednjim podjetjem, kohezijski politiki, in zato je treba priznati EIB-ju, da izredno dobro opravlja svoje delo in eh, jo pozvati naj še bolj okrepi podporo tistim državam, ki jo potrebujejo in eh, naj eh, obdrži to politiko upoštevanja trojnega aja. Ravno tako moramo od EIB zahtevati, naj se bolj osredotoči na projekte, ki ne prinašajo le gospodarskih koristi, temveč tudi socialne koristi. In to zato, da bo to bolj v skladu s politikami, za katere se zauzemamo v Evropski uniji. Pa še en del, eh, ki bi ga poudarila, je mm, vsebina spora, pariškega sporazuma v zvezi s podnebnimi spremembami. Ehm, In zdaj, ko je treba pregledati energetsko politiko v Evropski uniji, mislim, da bi uh, morali pregledati uh, naš odnos do energije, ki temelji na fosilnih gorivih in na financiranju energetske politike oziroma oblike energetske politike. Potem imamo še uh, migracije in begunce. Uh, tukaj imamo zunanji mandat, ki ga še nismo izpogajali. Uh, eh, ekonomijo odpora in eh, druga bistvena vprašanja, pri katerih je EIB glavni deležnik za financiranje izvajanja teh politik, tako da, to, da je to zelo pozitivno. Omenila bi tudi politiko enakosti med spoloma. Eh, ta gre v pravo smer, vendar pa zdaj potrebujemo še akcijski načrt s konkretnimi ukrepi. In potem še uh, socialni stebr, saj EIB eh, financira tudi infrastrukturo, ki zadeva mm, izobraževanje, zdravstvo uh, in podobno. Torej, vse to je povezano z globalnimi izzivi. Potem drugi del, drugi del sem želela um, posvetiti vsem temam, ki zadevajo fiskalna in um, povezana vprašanja, utajevanje davkov in tako naprej. Uh, tukaj gre predvsem za um, ugotavljanje netransparentnega delovanja nekaterih in, in identifikacijo jurisdikcij, kjer do tega prihaja in tukaj smo že naredili, pomemb, so bili narejeni pomembni koraki naprej. EIB eh, e lahko pri teh nekooperativnih eh, deležnikih in pri njihovi obravnavi opravlja zelo pomembno vlogo predvsem je treba tukaj zagotoviti tudi peročila po državah, zato da bi imeli natančen pregled na tem, kar se uh, dogaja. Tretji del, preglednost. Uh, eh, EIB je vse bolj prisoten pri razvoju evropskih politik in proračun zagotavlja uresničevanje pomembnega dela teh politik. pri katerih države članice ne morejo zagotoviti vsega eh, financiranja. Potem pa še eh, vprašanje žvižgačev in njihove zaščite. projekti, ki se na to nanašajo, ter ocena teh projektov in njihovega učinka. Eh, Slišali smo naprimer tudi predstavitev Investment Windows eh, glede na podporo trajnostnemu razvoju in tu je bilo povedano, kateri razvojni cilji se zasledujejo in katere se še želi zastaviti in doseči. In to se mi zdi izredno pomembno tudi upoštevati v programih. Potem še nekaj, sistem pritožb vsi vemo, da je AIB vajen vključen. Kaj se dogaja? Ali ni prevajanja? Ja. Menciono la revisión del sistema. No. Omenila sem ta pregled sistema pritožb, complaint mechanism. Uh, eh, AIB dela na tem. Vemo, da je bilo tukaj kar precej kritik izraženih, tudi napram varuhu človekovih pravic. In zato moramo biti zelo previdni pri spremembah tega sistema e, za pritožbe, zato da bomo res zagotovili izboljšanje, njegovo izboljšanje. Potem pa še finančne dejavnosti, finančni inštrumenti. EIB mora še naprej zasledovati Eh, javno korist in javno dobro znotraj Evropske unije. Govorim tudi o pregledu politike cen, zato da bi bila ta bolj v skladu z določenimi politikami, da bi te lahko imele dodano vrednost ehm, in to ob upoštevanju pogojev in situacije na trgih v različnih državah članicah, saj ehm, od države do države situacija ni enaka tako da bi potrebovali neko politiko za prilagajanje cen glede na okoliščine. In za konec in s tem zaključujem. Um, komunikacija in podporne storitve. Tudi to je pomemben del, uh, ki ga osvetljujem v poročilu. Namreč pogosto ugotavljamo, da uh, naših programov izvajalci in koordinatori niti ne poznajo in da je zato potrebno več obveščanja. Hkrati eh, moramo zagotoviti, da bodo informacije prišle povsod do eh, nacionalnih bank in nacionalnih organov, zato da bodo informacije dosegle vse deležnike na terenu. Hvala. Madame, uh, Hvala lepa, gospa poročevalka. Hvala za ta uvodni nastop in zelo izčrpno predstavitev dejavnosti EIB. Gospod Olivier Delalonde iz EIB-ja je tu. Mislim, da ga ne bom prosil naj tukaj dopolni, saj je verjetno vas očaran od komplimentov. In Dal bi pa besedo poročevalcem v senci. Gospod Murešan, želite besedo? Way, like to... Najlepša hvala. Čisto na kratko. Rad bi se navezal na nekatere točke, ki jih bomo omenjali tudi v svojih predlogih spremenj. Pa še prej pa bi se rad Ajder zahvalil za poročilo. Poročilo gre nedvomno v pravo smer. poročilo je že zelo dobro. Ne pravim, da gre samo v pravo smer, pa da je treba še kaj izboljšati. Zelo dobro si predstavila različna področja, v prihodnih tednih pa bomo na nekaterih točkah še lahko tesneje sodelovali. EFSI. Tesno sodelovanje EIB-a je tu zelo pomembno in zato smo tudi pripravili to poročilo na lastno pobudo in mislim, da je treba EFSI še bolj izpostaviti v samem poročilu. Drugič, v primeru EFSI-ja smo se odločili, da bomo financirali najboljša, najboljše projekte, da se ne bomo nanašali na geografsko porazdelitev in tega ne bomo spreminjali. Sedaj pa opažamo, da prihaja do koncentracije v nekaterih državah članicah zaradi tega, ker v drugih državah, v novih državah članic Evropske unije, predvsem nimajo promocijskih bank, bank za spodbujanje in ustreznih finančnih eh, instrumentov. Radi bi, da bi EEB tam delovala tudi prek tehnične podpore, da bi ponujala pomoč tistim državam članicam, ki nimajo na voljo enakih struktur. Izpostavila si tudi pomemben element eh, visoko riskantnih projektov. Radi bi, da bi EIB zagotavljala naložbe tudi za to vrstne visoko tvegane projekte. Uh, Vemo, kako se lahko organizira portfelje, tako da bi lahko vlagali tudi v bolj tvegane projekte, ne, da bi to prineslo negativne posledice. Glede MSP-jev, res je, treba se osredotočiti bolj tudi na nje, ker je to ključno za, za zagotavljanje novih delovnih mest kot vemo, imajo MSP še vedno težave pri dostopanju do sredstev. Glede izunanjega mandata za posojila pa bomo v prihodnih tednih razpravljali o tem, kako to vprašanje bolj izpostaviti v poročilu. Pozdravljam tudi okrepljeno vrogo Evropske investicijske banke pri soočanju s poglavitnimi razlogi za mm, migracije. V Tuniziji, mm, Jordani in Libanonu smo tudi bili z odborom za proračun in EIB lahko odigra svojo vlogo pri zagotavljanju financiranja za infrastrukturo, socialno infrastrukturo, za zagotavljanje oskrbe z vodo in energijo. Lahko podpre tudi mala lokalna podjetja. In Brexit. Kot zadnja točka. Brexit bo tudi vplival na dejavnosti EIB. E v našem interesu je kontinuiteta dejavnosti EIB. To je treba zagotoviti. Gre za mm, gladek prehod eh, z EIB za 28-terico v EIB za 27-terico in na teh točkah bom v prihodnjih tednih sodeloval s AIDER kot poročevalko in s poročevalci v Sinci. Merci, monsieur Murisan, monsieur Ali. Hvala, gospod Murisan, gospod Ali. First, like for... Najlepša hvala, gospod predsednik, najprej se zahvaljujem poročevalki za široko obravnavo vloge EIB v poročilu. Vse od odgovornosti finančnih operacij, komunikacije, vse to predstavite. To je pomembno zato, ker je Evropska investicijska banka največji prispevnik regionalnemu razvoju, pa tudi k drugim sklopom politike Evropske unije znotraj naložbenih instrumentov. Zbiranje sredstev je bistvenega pomena pri opredelitvi dodane vrednosti Evropske unije, pa tudi pri tem, da zagotovimo vodilno vlogo Evropske unije v smislu konkurenčnosti, inovacije, infrastrukture in privlačnosti. V tem smislu naj omenim pomen doslednosti finančnih dejavnosti Evropske investicijske banke znotraj splošne strategije Evropske unije in političnih prioritet. EIB je ključni akter za obnovitev gospodarstva Evropske unije, pa tudi za predobitev ustrezne vrednosti za uplačen denar. Sistematično se moramo posvečati srednjeročnim in dolgoročnim učinkom pri opredelitvi investicijskih ukrepov in pa pri sprejemanju investicijskih odločitev. Rast BDP in vedno več delovnih mesta seveda pomembna vedika za nas, vendar je ocenjevanje finančnih dejavnosti Evropske investicijske banke, prav tako pomembno v naslednjih letih. V letu 2017 smo dobili dodatnih 0,8 odstotkov bruto domačega proizvoda in dodatnih 830 tisoč delovnih mest. Dolgoročni rezultati do leta 2040 kaže na to, da naj bi se BDP povečal za 1,4 odstotke dodatnih, služba naj bi bilo v višini milijone in 400 tisoč delovnih mest pomoč določenim gospodarskim sektorjem in regijam v Evropski uniji je seveda zelo pomembno. To ravnovesje pa treba dopolnevati tudi za dinamično in geografsko transparentno porazdelitvijo projektov in naložb po članicah Evropske unije. Učinek EIB pri izvajanju ključnih političnih ukrepov lahko spremljamo preko rezultatov naložb v ključna področja. Inovacije in spretnosti, MSP, infrastruktura in okolje. EIB mora še naprej opredeljevati vse ekonomske kazalnike ob upoštevanju prispevkov v politiko EU. Transparentnost, odgovornost in notranje nadzore EIB je predpogoj za boljše korporativno upravljanje. Za EIB je bistvenega pomena, da se še naprej bori proti davčnim goljofiji, davčnim utajam, nezakonitim dejavnostim in pranju denarja. Pri tem pa treba upoštevati tudi pomen financiranja EIB za gospodarsko rast. Dejavnosti morajo biti izvedene skladno z najvišjimi možnimi standardi. Najlepša hvala, hvala spoštovani kolegi in kolegice. Nihče več ni prosil za besedo, tako da lahko na tej točki predam besedo gospodu Olivijeju v imenu Evropske investicijske banke. Prosim, da ste čim krajši, če lahko. Najlepša hvala, gospod predsednik, zahvaljujem se tudi poročevalki za predstavitev. Res ne bom predolg. Želel bi se odzvati le na eno od pripomb. Strinjamo se splošno oceno tega poročila, tako v smislu gospodarskega ukrepanja kot ponovne obnove naložb. Ponovna obnova naložb seveda še traja. Treba pa je urejati še neravnovesje med državami, članicami in regijami. Vemo, kako je to pomembno v smislu javnih naložb. Trenutno smo v tesnih stikih v času konsolidacije. In prav gotovo bomo morali vlagati še več truda v to, da bomo zagotavljali tudi vedno večje javne naložbe in zasebne naložbe. In ravno to so tiste dejavnosti, s katerimi Evropska investicijska banka največ dokaže v smislu dodane vrednosti. Naložbeni načrt in pa izvajanje FCS sta bistvenega pomena za banke in EIB se je lahko tako ukvarjala tudi z bolj tveganimi finančnimi profili na osnovi tega. To je skladno tudi za misijo EIB. Zagotoviti želimo, da finance pokažejo dejansko evropsko dodano vrednost. Odzval se bom še na nekatere prioritete, ki ste jih omenili v povezavi za EIB. Misija EIB je podpirati izvajanje politike na evropski ravni, to je jasno. Kar zadeva podporo MSP-jo. Ja. So MSP prav gotovo med glavnimi prioritetnimi cilji dejavnosti Evropske investicijske banke. Če se ogledate naše finančne dejavnosti, v letu 2016 smo podpisali približno 86 milijard evrov financiranja tovrstnih projektov in 33-34 milijard evrov smo posvetili MSP-jem. To je torej še vedno ena od naših prioritet in to je še kako vidno. Tudi trge treba upoštevati pri tem in vsega v tem smislu lahko institucija kot je EBI veliko prispeva. Na to pa še geografsko ravnovesje. Tudi na tej ravni želi EIB pomagati v obliki naložb, sodelovati z javnimi bankami, pa tudi s promocijskimi bankami, zagotoviti regionalni razvoj in pa zagotoviti tudi tehnično podporo. Nimajo vse države članice na voljo promocijskih komercialnih bank, ki imajo dovolj sredstev, da lahko financirajo ustrezne strukture in projekte. Zagotavljamo torej tehnično podporo z nekaterimi finančnimi ukrepi. Koliko je to more, koliko je to možno, skušamo osebno sodelovati tudi na lokalni ravni pri zagotavljanju tehnične pomoči. Čisto na kratko bi pokomentiral še dve razsežnosti, najprej vprašanje transparentnosti pa obdavčitve. Tudi to sta dve prioriteti za banko. Naše postopke prilagajamo tudi novim ukrepom, ki jih na evropski ravni sprejemate na področju davčne politike in transparentnosti. Od začetka letošnjega leta imamo naprimer ministerski svet Evropske investicijske banke, to je prva etapa in na ta način bomo izboljšali preglednost. Hvala. bi lahko pokomentirali še sporočanje ali pa obveščanje. Da, k temu sem se želel še vrniti. Obstaja določena pripravljenost, da sporočamo več o koristnih projektih in pa o podpori iz proračuna Evropske unije, tega se seveda zavedamo. In na tem bo investicijska banka še bolj poglobljeno delala. V imenu obe generalni direktoratom. Zanima, ali bi želeli kaj povedati najprej generalni direktorat Bač ali pa ECFIN. Izvolite. Um, most of the comments or friendly invitations or recommendations uh, raised in the... Večina pripomb je bila vključena Tudi v naših priporočilih za EIB, tukaj se pravzaprav kar ujemamo, pozdravljamo komentarje Evropskega parlamenta glede dejavnosti Evropske investicijske banke, veselimo se pa tudi predlogov sprememb in temu poročilu bomo sledili zelo pazljivo, z velikim zanimanjem. Najlepša hvala. Gospa Gardija Zabal. Ja, prav na hitro. Saj na podlagi tega, kar pravijo poročevalci v senci in sam predstavnik banke, da smo vsi na isti liniji in da se naša mnenja um, povezujejo. Najprej FC in PLM. V bistvu tukaj še nimamo sporazuma, še zlasti glede FC-ja. Uh, je nekako vse v zraku, tako da se mi je zdelo, da imamo tukaj še dovolj časa za predloge sprememb in da si stvari pogledamo bolj podrobno. Ampak pri teh um, poročilih na lastno pobudo smo omejeni glede dolžine, tako da se mi zdelo, da je dolžina že dovolj dolga in zato nisem se tega lotila, ker se mi je zdelo, da se lahko to osvetli tudi s predlogi sprememb. Potem je tukaj še eh, ena politika in sicer regionalna politika, potem pa še Brexit. Brexit sem imela v mislih nekje na začetku, vendar potem pa mm, sem začela dvomiti v tem. Tukaj govorimo pač o obdobju do 2019 in ravno v tem obdobju naj bi prišlo do brexita, pa danes jutraj smo tudi govorili o prehodnem obdobju, tako da sem imela kar precej dvomov, ali naj že na samem začetku to vključimo poročilo. Bila sem pa pripričana, da bo to prišlo v razpravo, če drugače ne skozi predloge sprememb. Tako da sem to pustila nekako v zraku, zato da bi lahko naknadno uh, tudi to vključili. Najlepše hvala, skladno s časovnico, naj bi najpoznaje do 6. novembra vložili predloge spremem, potem 22. novembra bomo o tem glasovali na odboru bač 4. decembra, januarja pa na plenarnem zasedanju ali pa najpoznaje februarja. Gospod Vioti, vi boste predstavili sklad za prilagoditev globalizaciji. Uloga Italije Alma Viva. Gre torej za telekomunikacijsko platformo, ki se delokalizira. Izvolite. E... Hvala, predsednik. No, tudi v tem primeru se kot že v drugih situacijah lotevamo ukrepa iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Namreč ta kriza podjetja v Almavivi je bila prijavljena italijanski vladi prejšnji mesec in to v višini več kot 5 milijonov in pol evrov. Od tega bo 3 eh, milijone 100 tisoč pokril SPG. Podporni ukrepi zadevajo 1600 delavcev, od tega je 79 odstotkov žensk v starosti do 55 eh, let. In ta zadeva se upisuje v kontekst širše krize v sektorju klicnih centrov, ki je v Italiji kot drugot po Evropi predmet zelo mm, močnih eh, prestrukturacijskih posegov. Um, v Almavivi žal ni bilo moč doseči zadovoljivih dogovorov s socialnimi partnerji. Ni bilo možno doseči zadovoljivega dogovora, predvsem za delavce in delavke. In ta vloga EGF zadeva predvsem aktivne politike za prekvalifikacijo delavcev v skladu za italijansko um, zakonodajo, ki predvideva tudi um, blagajno za um, nadomestila odpuščenim delavcem in na to ponovno vključevanje na trg dela. Uh, na to odnosi med telekomunikacijskimi družbami s posebnim poudarkom na klicnih centrih e, je zdaj predmet posredovanja italijanske vlade na več ravneh Tako da sam bi si želel, da bi ta dodaten ukrep lahko obravnavali na plenarnem zasedanju novembra, ker ga v Italiji zelo močno pričakujemo. Najlepša hvala, spoštovani kolegi, ali ima kdo kakšno vprašanje ali komentar. Do 17. oktober lahko vložite predloge sprememb do 12. torej do podneva. 9. novembra bomo o tem glasovali na Bađu, tako je predvideno, na plenarki pa novembra. Euh, Gospod Novakov, izvajanje pobude za zaposlovanje mladih. Thank you very much, Najlepša hvala. Gospod predsednik, čisto na kratko bom to predstavil. Čas nas že prigane. No, če že govorimo o času, spominjam se leta 2013, ko je bilo prvo leto mojega mandata na Evropskem parlamentu. Takrat smo dobili velike obljube tudi strani Evropske komisije. Takrat so nam obljubili, da bomo dobili instrument za boj proti brezposelnosti mladih. Ena izmed večjih težav, s katerimi se soočajo mladi v večini držav članic, je brezposelnost. Prehodili smo že dolgo pot od tiste točke, In dokument, ki ga bom danes predstavil, skuša na nek način povzeti vse naše dosežke. Vse, kar smo dosegli. V dokumentu povzemamo vse naše rezultate, vendar mislim, da je dobro, da se zazremo tudi v prihodnost, ne le, da se ogledujemo v preteklost. Govoriti moramo o prihodnosti, financiranja za zaposlovanje mladih v obdobju po 2020. Sam si zamišljam šest korakov za nadaljevanje dela. Najprej moramo vlagati več in bolje. To je pomembno. Glede na to, da smo že dosegli nekatere rezultate, mislim, da je jasno, da je to dobro. Pobuda za zaposlovanje mladih in pa jamstva za mlade so prav gotovo argument proti čisto vsem populistom v državah članicah. Dosegli smo dobre, jasne rezultate, samo pri nas je 60 tisoč mladih našlo redno službo na osnovi teh pobud. Težko je torej najti argumente proti tem inštrumentom. V prihodnosti mislim, da moramo obseg financiranja še povečati in vlagati bolje potem moramo načrtovati strateško. Ni dovolj, da enostavno preštejemo zaključene projekte in upravimo računovodsko delo, ampak moramo gotoviti, kaj so bili dejanski rezultati. Koliko ljudi je po naši zaslugi začelo delati, koliko delovnih mest smo ustvarili in koliko manj je brezposelnih, neusposobljenih, neizobraženih mladih. Poenostaviti moramo vse. Težko najdemo kakršen koli razlog, da bi lahko razumeli, zakaj ima program za mlade toliko težkih zahtev. Te zahteve mislim, da bi lahko odpravili in to niti ni tako težko. To bi lahko dosegli. To je čisto uresničljivo. Odpovedati se moramo nekaterim nepotrebnim, dolgotrajnim, kompleksnim postopkom. To so včasih postopki, ki dejansko niso uporabniku prijazni in so tudi težko razumljivi. Prav tako moramo sporočati te rezultate. To je peti od teh korakov, ki sem jih zapisal. Številni veliko pridobijo na osnovi pobude za mlade in ko jih vprašamo, kako se je to zgodilo, so pripričani, da je to po zaslugi vlade, po zaslugi župana, po zaslugi ministrov, nikomor se pa niti ne sanja, da je za to odgovorna Evropska unija. Morda bi morali torej bolje obrazložiti, kako ta program dejansko deluje in na kakšen način pomaga mladim. Kako izboljšamo življenja mladih s temi programi. Seveda me zanima tudi mnenje kolegov, moja V svojem poročilu bom seveda skušal vključiti tudi čim več predlogov sprememb, upošteval bom vse konstruktivne predloge. Na to pa še obnovito proračuna. Proračun po mojem mnenju niso le številke. Pobuda za zaposlovanje mladih, mislim, da, so, da je že sama po sebi argument, ki ga moramo uporabiti v zadnjem letu in pol mandata tega parlamenta. To je dober primer tega, kar lahko dosežemo skupaj. Želel bi si, da bi ta pobuda zrasla, se razširila, ob enem pa pripeljala do še boljših rezultatov. Mislim, da je osnova, na kateri delamo zdaj, že zelo dobra in po tej poti lahko nadaljujemo tudi v prihodnje. Najlepša hvala. Hvala, spoštovani kolega. Prav gotovo je za vsakega od nas zaposlovanje mladih prioriteta. Brezposelnost mladih je škandal, ki je res nespremljiv. Euh, Dva poročevalca v senci so tukaj, najprej Jean-Paul Delano. Čisto na hitro bom to predstavil, čeprav so me drugačne črte, ampak čas nas že priganja. Najprej bi povdaril pomen teh programov in o tem moramo še govoriti. Zmogljivost proračuna je zelo pomembna, prav tako je pomembno sporočanje o uspešnosti tega programa. Splošno gledano torej podpiram to poročilo. Imam pa tri pripombe glede morebitnih tvegen v smislu združevanja različnih virov. Vire zbiramo iz vse povsod, imamo pobudo za jamstvo za mlade, imamo pobudo za poslovanje mladih, potem imamo <coughs> jamstva za mlade kmete in tako dalje. Veliko programov. je vključenih torej v ta sklop. Strinam se s pojnostavitvijo. ne moremo kar naprej izvajati eksante evalvacij in pa ekspost evalvacij. Seveda je treba nekatere stvari vrednotiti vnaprej, vendar pa to ne more biti neka absolutna stalnica pri sprejemanju teh projektov. Če se želimo, da se projekti dobro izvajajo, potem se moramo osredotočiti tudi na konkretne ukrepe v ozadju. Ne bi smeli imeti preveč obremenitev in ovir že vnaprej, torej ex ante. Pri ex post evalvaciji pa štejo predvsem rezultati. Torej, mladi najdejo po zaslugi tega instrumenta delovno mesto in to je tisti najbolj ključni kriterij, ki ga je treba omenjati. Popolnoma se strinjam torej z večino tega poročila. Sami bomo že tudi nekaj predlogov sprememb, skladnih s tem, kar sem povedal, vendar pa se naše stališče ne ločuje oziroma ne razlikuje bistveno od stališča gospoda Novakova. E Tudi jaz bi želela povdariti, da smo zagotovili izrazito finančno podporo za zaposlovanje mladih. Ta delež moramo še okrepiti in povečati financiranje, kot smo predlagali v naslednjem proračunu. Pobuda za mlade mora biti gonilo za politične reforme v državah članicah, prav tako je treba zagotoviti boljšo koordinacijo na področju zaposlovanja in izobraževanja. To moramo doseči še posebej v tistih državah članicah, kjer imajo visoko stopno brezposobnosti. Vemo, da so razlike med državami in članicami kar precejšnje, zato je treba izmenjavati tudi stališče glede najboljših praks in pristopov članicam glede zaposlovanja mladih. Na ta način bomo poskrbeli za to, da to problematiko odpravimo. Zaposlovanje mladih je skupna prioriteta institucij EU in to mora ostati tudi v prihodnosti. Žal moram povedati, da zaposlovanje mladih še vedno ostaja eden glavnih izzivov v EU. Ob koncu bi povdarila tudi, da če želimo zmanjšati brezposelnost mladih, morajo biti sredstva pravilno usmerjena, upoštevati pa je treba tudi razlike med državami članicami. Države članice je treba primerjati, zato da lahko najdemo najboljše prakse in najboljše rešitve. Veliko dela nas še čaka. Hvala. Hvala. Še kdo drug? Ne. Samo nekaj bi želel povedati, gospod Novakov. Evropska komisija je 5. oktobra v četrtek objavila predlog priporočil za svet, na osnovi katerih naj bi v Evropi vzpostavili okvir za učinkovita pripravništva in za kakovostno strokovno usposabljanje. Ali menite, da bi lahko ta instrument uporabili tudi v povezavi z poklicnim usposabljanjem? Mislim, da bi na ta način lahko okrepili tudi zaposljivost mladih. Ali bi lahko to nekako vključili tudi v pobudo za zaposlovanje mladih? Gospod poročevalec, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Da, to bi šlo. Sam bi si želel verjeti, da bodo te pobude zmanjšale brezposobnost mladih s časom, vendar pa glede na trenutne spremembe v gospodarstvu se mi zdi, da se to morda ne bo zgodilo. S časoma se bo treba prilagoditi, tudi gospodarstvo se bo spremenilo. Nekatere sisteme in scheme bo treba spremeniti. Določene tveganja obstajajo, tukaj ne moramo imeti rešitve za vse tudi če si bomo gledali najboljše scheme in skušali vse nekako projicirati na druge države članice, ne vem, če bo to najbolje. Ne vem, ali je mogoče na osnovi tega izluščiti tudi najboljša merila za ocenjevanje projektov. Ko se bomo učili, mislim, da se moramo zavedati tudi potrebe po spremembah, zavedati se moramo tudi spremembe vrednot, ugotoviti, kje lahko pridemo do najboljših rezultatov in učinkovito to bomo razvoriti tudi s tem, ko leta minevajo. Potrebe je treba prilagajati gospodarstvu. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Še nekaj sklepnih besed. Najlepša hvala, gospod predsednik. Morda je največji izziv pri brezposobnosti mladih. To, da pristop, ki ga uporabimo pri Španiji ali Grčiji, morda ne bo deloval na švedskem, v Belgiji ali pa kjerkoli druge. Najbolj bistveno pri soočenju s temi izzivi je ravno to, da lokalni in nacionalni pristovni organi najdejo najboljši pristop za konkretno okolje, za konkretne upravičence. Če bomo enostavno postavili neke skupne standarde, bodo stvari v nekaterih državah članicah delovale, drugod pa zaradi narave problematike ne. Torej nekje bodo stvari popolno delovale v 9 od 10 primerov, v drugih državah članicah zaradi tega, ker je situacija tam drugačna, ker je kultura drugačna, ker je tam drugačen izobraževalni sistem ali karkoli že, pa te stvari ne bodo delovale. Vaš predlog ima določen potencial, O tem bi lahko razmišljali kot o dobrem pristopu, vendar pa ne v primeru 27 držav članic. Mislim pa, da bomo našli neko mesto za to pobudo in da bomo v to vključili vedno več ljudi. Ne gre torej le za enoplastno problematiko. Če ne bomo našli vzdržne rešitve že zdaj, potem čez pet let ne bomo več soočeni le z brezposobnostjo. Potencial mladih v Evropski uniji bo prizadet tudi zaradi bega možganov, primankovalo nam bo mladih znanstvenikov, primankovalo nam bo mladih ustvarjalcev, mladih talentov na področju kulture, izobraževanja in tako dalje. In zato res menim, da je to program, ki ga moramo izvajati še naprej. In ne smemo ga žrtvovati proračunskim rezom, ker se soočamo z neko drugo krizo. Ljudje se morajo počutiti varne in gotove, tako v smislu varnosti, mejnega nadzora migracijskih tokov in tako dalje, vendar pa naša prioriteta, ta prioriteta mora biti na vrhu tega seznama in gotovo bodo to ocenile tudi naslednje generacije. Najlepša hvala. Če kohezijskih skladov ne bomo porabili, bomo 5 milijard evrov spet vrnili državam članicam. Ali bi si lahko mislili, da bi naložbe v pripravništvo postale nekakšne naložbe v prihodnost, na osnovi katerih bi izboljšali možnost za zaposlovanje mladih po celotni Evropski uniji. Seveda bom ponovno v stiku z vami, zato da se pogovoriva o tem. Škoda je, da nam bo letos ustalo 7 milijard evrov, kot ste dejali, bomo to vzpravili vrnili državam članicam. In lahko mi verjamete, čez eno leto bomo imeli toliko plačilnih zahtevkov, da bomo morali to odpravljati za nazaj, plačevati. In zato je zelo težko razumeti, zakaj se države članice tako obnašajo. Težko zahtevamo za več, če niti tega, kar imamo, ne porabimo v celoti. Zaenkrat ne moramo podati končnih ugotovitev zaradi trenutne situacije s kohezijsko politiko. Ampak mislim, da jamstva za mlade in pa pobuda za poslovanje mladih lahko znotraj kohezijske politike prav gotovo obstaneta, pa tudi znotraj sredstev petih različnih strukturnih skladov. Najlepša hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je najpoznaje 18. oktober 2020 ob 5. popovdne in ne 13. oktober ob 10. 22. novembra bomo glasovali na odboru Bač, 4. decembra bomo glasovali na odboru Empel oziroma bodo glasovali na odboru Empel, decembra pa se bo izreklo plenarno zasedanje. S tem pa smo pri zadnji točki na dnevnem redu gre za točko našega poročevalca Jensa Gajerja, Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov z področja svobode, varnosti in pravice. Izvolite. Dank, Herr ja, haben wir am ende. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, na koncu dnevnega reda imamo še pravo poslastico, Gre za Euliso in za morebitne dodatne naloge na področju notranje politike. Zaradi novih nalog je v pripravi revizija temeljne uredbe o Eulisi. Dejali ste, da gre tu za politična področja, o katerih razpravlja odbor za državljanske pravice. EULISA razpolaga z obsežnimi podatkovnimi bazami. Razpolaga z Eurodakom, šengenskim sistemom in sistemom za odobritve potovanj znotraj šengenskega sistema. Njen sedež pa je v Talinu, v Estoniji. Polovica zaposlenih pa dela v Štrasburgu, del uh, serverjev, delež uh, strežnikov pa lahko najdemo tudi v Avstriji, kar pomeni, da je to res agencija evropske razsežnosti. Z proračunskega vidika ne bi izpostavljal veliko stvari. Nimam kaj komentirati glede predloga komisije. Prvi odstavek govori o takošnji podpori v izrednih situacijah, ki jo lahko zagotavlja EULISA. Tule gre predvsem za vprašanje, kako naj se porazdelijo stroški v tovrstnih primerih. Agencija naj bi nosila te stroške zato, da ne bi dodatno obremenili prizadete države članice. In eh, predlagam, da bi to ustrezno odrazili tudi v proračunu agencije. Če skupina vsaj šestih držav želi tesneje sodelovati in eh, če želijo tehnično podporo agencije, pa menim, da bi morale zadevne države članice same pokriti stroške. Predlog spremembe 4 pa je nekaj, kar zahtevamo povsod, kjer je to potrebno. Evropskemu parlamentu dajemo možnost, da imenuje člana upravnega odbora, to je tudi usklajeno s skupnim pristopom, ki so ga sprejele institucije glede agencij. Tudi peti predlog spremembe je predlog, ki vam je verjetno že dobro znan gre za agencijo za prevajanje, ki je trenutno preobremenjena zaradi tega, ker je bilo veliko rezov in se je zmanjšalo število zaposlenih. Zaradi tega pravimo, da bi morali predvideti tudi druge možnosti za prevajanje, kadar gre za nujne zadeve. Potem smo predvideli tudi Načelo oblikovanja proračuna na podlagi uspešnosti, to sem izpostavil v predlogu spremembu B7. Gre za predloge sprememb, ki se nanašajo na spremembo temelje uredbe, vendar pa verjetno bomo razmišljali še o dodatnih predlogih spremembe glede uloge direktorja in glede porazdelitve stroškov v primeru sporazumov o sodelovanju z drugimi agencijami Evropske unije, ampak zato potrebujemo še prilagod soglasje drugih agencij. Do 12. torej prihodnji teden pardon, ta teden je rok za uložitev predlogov sprememb. Interoperabilnost pa smo izpustili iz predlogov sprememb, ker to ni v naši pristojnosti, to presega pristojnosti odbora za proračun. Kolegi iz odbora Libe lahko razpravljajo o tovrstnih elementih. Tako da bi to točko lahko izpostavili v razpravah znotraj naših političnih skupin. To pa ni vprašanje, ki bi bilo povezano s proračunom, tako da nisem zapisal nič o tem. Hvala. Nous voilà donc. Hvala, gospod poročevalec. Bi želel podati pripombe, če poročevalec v senci? Očitno ne. No, tako ponavadi to gre. Očitno je zaupal poročevalcu oziroma zaupa poročevalcu ki je upošteval njegove pomisleke. Pročevalca mi je že povedal, rok za ložitev predlogov je najpoznaje 12. oktober do 12. 23. novembra bomo temu glasovali na sestanku odbora. Ni se vam treba odzvati na pripombe poročevalcev senci, saj jih ni bilo in ničesar vam ni treba k temu dodati. Morda bi pa lahko to pokomentirala komisija. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, predsednik. Čisto na kratko, rad bi se zahvalil poročevalcu za osnutek mnenja. Natančno smo preučili predlaganih osem predlogov sprememb. Z nobenim izmen predlogov nimamo načelnih težav v nekaterih primerjih pa bi seveda raje ostali pri prvotni različici besedila komisije, kar vas verjetno ne bo presenečalo. Predloga sprememb 3 in 8 bi lahko podprli, kar pa se tiče vsebinskih komentarjev. Komisija to ne vidi kakšnih večjih težav, tako da hvala pripravljalcu mnenja. No, Dobro vam kaže, gospod poročevalec, dobili ste podporo komisije. Toliko o tem poročilu, zdaj pa točka razno, ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem lahko zaključim sejo, vsem se lepo zahvaljujem za vašo udoležbo, za sodelovanje in čestitam vsem, ki vam je uspelo ostati čisto do konca. seje je konec. Um, well,